Good morning, colleagues. Um, a warm welcome to everyone. Dobro jutro, kolegi. Dobro jutro vsem skupaj. Še prav posebej pa našim romunskim kolegom in pa našima obema ministroma. Preden bomo začeli z prvo točko na dnevnem redu, gre za predstavitev programa Romunije za področje eh, pravosodja. Najprej, kar zadeva dnevni red, eh, imamo kar nekaj sprememb. 27. točka sodelovanje med Eurojustom in Gruzijo. E, to bo potekalo ob 10.30, 26. točka, predlogi sprememb za notranji varnostni sklad. To bo potekalo ob 10.50, namesto ob 11.30. In točke 23 do 25 bodo na dnevnem redu ob 11.10. In če nihče nima nobene pripombe, potem je dnevni red sprejet. Sedaj pa eh, sprejetje zapisnika za dne 28. septembra. Če nohče nima nobene pripombe, potem je uh, zapisnik sprejet. Imamo eh, na voljo tolmačenje vse jezike, raz, razen v danščino, galščino in hrvaščino sedaj pa k delegiranim in pa zakonodajnim aktom. Eh, poslali eh, smo delegirane akte Evropski komisiji in prosili smo za podaljšanje roka in sicer gre za uh, spremembo uredbe 515 skozi 2014, gre za notranji varnostni sklad in poleg tega je tukaj tudi delegirana uredba 516 skozi 2014 uh, za sklad za azil, migracije in pa integracijo. 16. januarja 2019 pa je parlament prejel tudi osnutek uredbe Evropske komisije v zvezi z direktivo sveta 91 skozi 477 EEC za sistematično izmenjavo informacij povezanih z streljnim orožjem v Evropski uniji. Sprejet je bil eh, tudi akt v zvezi z direktivo sveta iz 18. junija 1991 o nadzoru eh, nad eh, orožjem. O tem so bili obveščeni člani odbora eh, Libe in sicer 18. januarja 2019 in določen je bil tudi rok za vložitev eh, zadržkov. Imko je pristojni odbor, Libe pa bo pripravil zgolj mnenje. 21. januarja 2019 je Evropska komisija obvestila ekipo Libe Dija o prihajajočih pogajanjih glede delegiranega akta o tretjih državah, ki predstavljajo visoko tveganje. Posvetovali naj bi se za skupino izvedencev za pranje denarja in pa financiranje terorizma in sicer pisno eh, in sicer 23. januar 2019. Sedaj pa še izvedbeni akti. 10. januarja 2019 je parlament sprejel osnutek odločitve o varstvu osebnih podatkov za strani Japan Japonske. Eh, in eh, Japonska mora zagotoviti ustrezno varstvo osebnih podatkov. O tem ste bili obveščeni 11. januarja 2019 in določili smo tudi rok za uložitev predlogu sprememb oziroma zadržkov. Če želite podati kakšnokoli pripombo, prosim, da to storite do 24. februarja do 12. ure. Sedaj pa prehajamo k prvi točki na našem dnevnem redu in v veliko veselje mi je, da predstavim naša dva ministra gre za prvi obisk v odboru Libe in vem, da so poročevalci in drugi člani že imeli sestanke z predstavniki predsedstva, torej najlepša hvala vsem kolegom eh, in pa eh, zaposlenim in hvala lepa objema ministroma, ki sta danes tukaj z nami. Najprej bi rad eh, pozdravil gospoda Tuaderja, ministra za pravosodje in pa gospod Dan, ki je ministrica za notranje zadeve Romunije. Zelo me veseli, da sta oba danes tukaj in da bosta predstavila prioritete eh, romunskega predsedstva na področju pravosodja in notranjih zadev. Torej, koliko razumem, bo pričela ministrica Dan. Minister vam je dal prednost. Se s tem strinjate? Dobro. Dogovorili smo se, da bo predstavitev eh, trajala 10 do 12 minut in po njuni predstavitvi eh, se bo pričela razprava z koordinatorji in pa poslanci, ki bodo lahko zastavili vprašanja ministra pa bosta odgovorila na vprašanje kot eh, običajno, združila jih bosta tematsko in tako naprej. Torej, začeli bomo z gospo Dan, ki je ministrica za notranje zadeve. Še enkrat eh, dobrodošlica v našem odboru. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, dame in gospodje v veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj in da lahko predstavim prioritete romunskega predsedstva na področju notranjih zadev. 12 let po pristopu k Evropski uniji ima Romunija prvič v rokah vajeti sveta in naš cilj je, da utrdimo Evropsko unijo in da vzpostavimo močno Evropo. predsedstvo seboj prinaša tudi veliko odgovornost in povsem se zavedamo, kako zapletena je trenutna situacija in eh, zavedamo se tudi, kakšen je vpliv te situacije tako na državljane, kakor tudi na vlade v državah članicah. Veliko izzivov nas čaka tako znotraj Evropske unije, kakor eh, tudi izven Evropske unije. Brexit, migracije, ter varnost v naši soseščini, pa tudi druge. Torej, kar želimo doseči v šestih mesecih predsedstva je sledeče. Želimo si več unije in uh, boljšo kohezijo. Moram pa tudi nekaj priznati. Vsakeč, ko smo si s kolegi ogledovali trenutne dosjeje, ko smo se pogovarjali o tem, kaj bi morali storiti. Smo si najprej vedno zastavili vprašanje, kako bi lahko zagotovili konkreten odgovor na pričakovanja naših državljanov, kako bi lahko odgovorili na njihove strahove, na njihove bojazni. Zelo kmalo se bo zgodil ključen dogodek eh, v teku našega predsedovanja, namreč evropske volitve. Torej, naša naloga je, da prisluhnemo evropskim državljanom. Razumeti moramo njihova pričakovanja. Državljani Evrope morajo ostati v središču naše pozornosti. Samo na ta način nam bo uspelo obdržati vrednote naše evropske družine. Spoštovani poslanci odbora Libe, največja težava, s katero se soočamo, je čas. Čas je namreč ključnega pomena in zato bomo morali s pogovori napredovati hitro, biti moramo učinkovitejši in pokazati moramo večjo razpoložljivost. Razprave med eh, parlamentom, svetom in komisijo so razprave med člani iste ekipe, tako se jaz menim. Gre za ekipo, ki skuša najti najboljšo možno rešitev za napredek. želimo napredek pri trenutnih dosjejih. Vsi imamo iste cilje, namreč želimo si bogato, varno Evropo, ki bo blizu svojim državljanom, vendar pa mora Evropa hkrati biti tudi eden izmed najpomembnejših akterjev na mednarodni ravni. Vse skupaj pa temelji na določenih načeljih, ki jih je potrebno ohraniti tudi v trenutni varnostni situaciji. Tudi v trenutku, ko se srečujemo z trenutnimi izzivi. Pripraviti moramo temelje za reformo Evropske unije. Globalizacija predstavlja veliko priložnost, pa tudi velik izziv. Soočamo se z grožnjami, na katere nobena država ne more odgovoriti sama. Prišlo je do številnih dogodkov, ki so vplivali na državljane različnih držav članic hkrati. In zaradi tega je naše sodelovanje ključnega pomena. Za sodelovanje pa potrebujemo kohezijo, ki jo je potrebno tudi konkretno uresničiti. Romunija je v tem kontekstu zasnovala svojo agendo in določila svoje prioritete. Želimo neposredno prispevati k krepitvi Evropske unije. Prosim vas za vašo podporo in eh, že vnaprej se vam zahvaljujem za vaša prizadevanja. Potrebno je ukrepiti notranjo varnost, eh, zagotoviti je potrebno boljše upravljanje na zunanjih mejah, zagotoviti je potrebno delovanje šengenskega območja, urediti je potrebno področje migracij, zagotoviti dobro vizumsko politiko in zagotoviti ustrezno civilno zaščito. In vse to so pomembne točke na našem dnevnem redu. Če dovolite, bi rada na kratko preletela glavne elemente, o katerih trenutno razmišljamo. Najprej krepitev notranje varnosti. Terorizem še zmeraj predstavlja veliko grožnjo. Nismo imeli nobenega velikega terorističnega napada v Evropi zelo dolgo, ampak eh, potem eh, smo bili eh, priča napadu na božični sejem v Strasburgu decembra 2018 in 2018. Spoštujemo vaše prizadevanja na področju boja proti terorizmu. Pozdravljamo tudi poročilo tega odbora in o priporočilih bomo razpravljali v svetu. Želimo identificirati najboljši način za soočanje z to gražnjo. Veselimo se. že nadaljnih pogovorov in to bo tudi na dnevnem redu naslednjega srečanja ministrov za eh, pravosodje v Bukarešti. Okrepitev odpornosti naše družbe je še ena prioriteta. Poleti bomo organizirali konferenco in vsi boste prejeli vabilo. Ta konferenca se bo osredotočala na preprečevanje radikalizacije v zaporih. Romunsko predsedstvo bo okrepilo sodelovanje in uspodbudilo izmenjavo dobre prakse tako v boju proti terorizmu na spletu, kakor tudi proti terorizmu na terenu. Po našem mnenju je preprečevanje terorizma zelo pomembno, tako sedaj, kakor tudi v prihodnosti. Zelo pomembna je tudi vključitev civilne družbe in lokalnih skupnosti v ta prizadevanja. Z običajnimi srečanji v družbi lahko državljani ugotovijo zunanje znake radikalizacije in lahko o tem obvestijo pristojne organe. Imamo programe za boj proti radikalizaciji, ki pa se osredotočajo predvsem na učinke radikalizacije, ampak če želimo biti uspešni, se moramo osredotočiti na vzroke za radikalizacijo in vzroke. Eh, moramo se spopasti z temi razlogi za radikalizacijo. Želimo najti tudi politični sporazum glede uporabe finančnih podatkov in želimo tudi poskrbeti za koordinacijo v trialogih. Predvsem, ko gre za preprečevanje širjenja terorističnih vsebin na spletu, to je ambiciozen cilj in vem, da je da imate na vašem dnevnem redu veliko točk, ampak prosim vas, da ne prestavite odločitve na to pomembno temo. Spremljali bomo tudi izvajanje političnega cikla za obdobje 2018-2020. Svet bo okrepil številne ukrepe, operativne in druge, zato da bi povečali prispevek carinskih organov k krepitvi varnosti, recimo, ko gre za droge. Leta 2019 bo potekala deseta obletnica politične izjave Združenih narodov na temo drog in to bo tudi deseta obletnica akcijskega načrta. Marca 2019 bo sledil eh, pregled eh, ministerskega odbora za druge združenih narodov, pregled eh, trenutni, trenutnega napredka. Naše predsedstvo pa bo ukrepilo prizadevanja, da usmerja države članice in Evropsko unijo tekom teh pogajanj. Leta 2018 se je pričel izvajati tudi pilotni projekt v zvezi z informativnimi celicami za kriminalne dejavnosti. In poročilo novembra 2018 je navedlo obetajoče rezultate, kar zadeva izmenjava informacij med eh, pravosodnimi organi in organi kazanskega pregona. In svet podpira to pobudo oziroma te pobude. Poleg tega pa bomo podali tudi dve lastni pobudi v zvezi z tehnologijo, mobilnostjo, analizo informacij z strani policije. Hkrati bomo podali pobudo tudi na temo policijskega sodelovanja. prihodnost Evrope je odvisna od eh, tega, kako dobro se bomo soočili z svojimi prioritetami. Prioritete se morda razlikujejo od države do države, ampak želimo zagotoviti doslednost in ohraniti dober tempo izvajanja prioritete. Želimo odprt in konstruktiven dialog za komisijo in pa Evropskim parlamentom. Le na ta način bomo zagotovili ustrezno podporo za dosego naših ciljev. Predvsem, ko gre za zavarovanje notrnih meja in pa šengenskega območja. Varnost na zunanjih meja je ena izmed najpomembnejših zagotovil za dobro delovanje šengenskega območja. Poskušali bomo poskrbeti za konsolideran mandat Evropske agencije za obaljno stražo in eh, policijo. To je namreč pomembno za zagotavljanje varnosti na zunanjih mejah in na ta način želimo zagotoviti tudi boljše upravljanje migracijskih tokov. Interoperabilnost in pa sodelovanje na ravni Evropske unije je ključnega pomena, tudi ko gre za računalniške sisteme. Romunsko predsedstvo bo skušalo zaključiti tudi pogajanja glede predloga uredbe za okrepitev varnosti osebnih izkaznic Evropske unije. Želimo pa tudi doseči napredek, kar zadeva spremembo šengenskega zakonika, pri čemer pa želimo upoštevati tudi stališče Evropskega parlamenta. Romunsko predsedstvo bo pomagalo v svetu pri sprejemu osnutka priporočil v zvezi z šengenskim zakonikom. Poleg tega bomo pomagali tudi pri izvajanju akcijskega načrta držav članic. Na področju migracij bo romunsko predsedstvo nadaljevalo z razpravami in bo skušalo najti rešitve. Upam, da bomo imeli široko podporo držav članic in da bomo poskrbeli za pravo razmerje med odgovornostjo in solidarnostjo. Le na ta način bomo lahko ukrepili učinkovitost azilnega sistema. Nadaljevali bomo tudi s pogajanji v svetu glede uredbe o azilnem postopku. Želimo doseči konkreten napredek, skušali bomo najti tudi eh, sporazum glede uradnikov za stike in uh, upamo, da bomo lahko pričeli s trialogom. Kar pa zadeva nezakonite migracije v Evropsko unijo, so še prav posebej pomembne migracije od zunaj. Uh, podpiramo prizadevanje Evropske službe za zunanje delovanje in pa drugih eh, partnerjev, kar zadeva sodelovanje med državami izvora in državami tranzita. Želimo uspodbuditi razvoj zakonskih instrumentov na ravni Evropske unije in s tem želimo zmanjšati število nezakonitih priseljencev. Kar pa zadeva vizumsko politiko, bo romunsko predsedstvo skušalo sprejeti vizumski kodeks Evropske unije, želimo pa tudi posodobiti trenutni informacijski sistem. Nadaljujemo tudi z razpravo o možnih ukrepih za vse življensko učenje in nadaljne izobraževanje zaposlenih v Evropski uniji, ki se ukvarjajo z vizumsko politiko. Pa še k področju civilne zaščite. Romunsko predsedstvo bo posvečalo pozornost eh, kriznemu menedžmentu, eh, preprečevanju nesreč in pa civilni zaščiti. Želimo nadaljevati z delom na področju mehanizma civilne zaščite oziroma želimo s tem delom zaključiti. Posvetili se bomo pripravam na ravni Evropske unije, pa tudi na ravni držav članic. Gre za ukrepe eh, v primeru nepredvidljivih dogodkov, dogodkov, ki imajo velik gospodarski, socialni in politični vpliv pa so malo verjetni. Predsedujoči Morajš, spoštovani poslanci odbora, dame in gospodje, to so temeljni elementi, ki smo jih želeli izpostaviti ob začetku naše seje danes. Veselim se že vaših vprašanj. Najlepša hvala. Hvala lepa gospa ministrica, sedaj pa ministr za pravosodje. Domnule președinte, domnilor și domnilor europarlamentari. Dame in gospodje, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, tukaj sem že drugič. In počaščen sem, da lahko imam danes predstavitev prioritet romunskega predsedstva. In skušal bom odgovoriti tudi na vaše vprašanje. Kot minister za pravosodje bi rad posredoval sporočilo oziroma bi radi izrazili spoštovanje Evropskemu parlamentu, kajti Evropski parlament je zakonodajni organ in zatem predstavlja ideal demokratične legitimnosti, verodostojnosti Evropske unije. Rad bi se zahvalil avstrijskemu predsedstvu, kajti zelo dobro smo sodelovali z njimi tekom njihovega predsedovanja in tako smo lahko pripravili naše predsedovanje. Na ta način bomo dosegli napredek na področju določenih dosjejev, hkrati pa bomo lahko poskrbeli za uresničitev nekaterih prioritet romunskega predsedstva. Radi bi tesno sodelovali z vami, z komisijo, z Evropskim predsedstvom parlamentom, kajti le skupaj, le skupaj lahko dosežemo strateške cilje, ki smo si jih zastavili. Še prav posebej, ko gre za zakonodajne prednostne naloge Evropske unije. Seveda ne bomo kršili pravil, seveda bomo uporabili vse pogajalske tehnike, ki nam bodo na voljo in uporabili bomo tudi metodo iskanja soglasja. Če bo le mogoče, bomo iskali kompromise. Nadaljevati moramo s svojim delom, nadaljevati moramo z doseganjem rezultatov in sicer na podlagi uspehov, ki ste jih že dosegli v preteklosti. Recimo, ko gre za uredbo o evropskih standardih na področju pravosodja in notranjih zadev. Želimo spodbujati politike, ki se osredotočajo na evropske državljane. Okrepiti želimo zaupanje evropskih državljanov v pravosodje. Poleg tega pa želimo okrepiti tudi zaupanje evropskih državljanov v evropski projekt in pa njegovo prihodnost. Obdobje, ki bo sledilo je obdobje, v katerem se bomo soočali z številnimi izzivi in prepričan sem, da bomo te izzive premustili in da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili za referenčno obdobje, namreč obdobje romunskega predsedovanja svetu Evropske unije. Želimo učinkovito predsedstvo, predsedstvo, ki bo temeljilo na tesnem sodelovanju. Predsedstvo, ki se bo osredotočalo na rezultate. Želimo zaključiti projekte, ki smo si jih zastavili. Sledili bomo smernicam, eh, sledili bomo skupnim vrednotam, eh, spoštovali bomo temeljne človekove pravice in pa načelo pravne države. Hkrati pa bomo spoštovali tudi tradicije in različne pravne sisteme držav članice Evropske unije. Želimo okrepiti tudi vzajemno zaupanje med različnimi pravnimi sistemi držav članic. Mm, sedaj pa hkratki predstavitvi prioritet romunskega predsedstva. Vendar pa naj vas že naprej opozorim, da gre zgolj za povzetek kajti ne želim vam vzeti preveč časa. Želim, da bi imeli dovolj časa predvsem za vprašanja in odgovore. Torej, osredotočil se bom na tiste teme, ki so na dnevnem redu vašega odbora. Potrebno je sprejeti uredbo, o evropskem nalogu za elektronske dokaze, pa tudi direktivo o harmonizaciji pravnega okvira za pridobitev dokazov v kazenskih postopkih. Kot minister za pravosodje, kot predsednik Sveta za pravosodne zadeve, menim, da je izjemno pomembno, da je izjemno pomembno, da imamo konstruktivn pristop k tem temam. Čezmejni kriminal se krepi. Okropljeno je sodelovanje na področju kazenskih zadev. In govorimo tudi o vzajemnem priznavanju kazensko-pravnih odločitev v državah članicah in zato potrebujemo tesnejše sodelovanje tudi na področju kazenskega pregona. Uredba in pa direktiva, ki sem jo omenil, morata zagotoviti ustrezno ravnotežje med eh, preprečevanjem kaznjivih dejanj. in pa varstvom človekovih pravic. Potrebno je zagotoviti spoštovanje načela varstva osebnih podatkov. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi ravnotežje med javnim in zasebnim sektorjem. To je že določeno v ustavi držav članic v odločitvah Evropskega sodišča. Zaščititi moramo javni interes, pri tem pa se ne smemo preveč umešavati v zasebne pravice državljanov, v njihove državljanske svoboščine. Verjamemo, da je potrebno doseči to ravnotežje. In z temi prezidevanji bomo dosegli pravo ravnotežje. Imamo tudi splošen prestop eh, sveta, kar zadeva osnutek uredbe. Upam pa, da bomo kmalo pripravili tudi splošen pristop eh, sveta k osnutku direktive. Kajti obstaja velik javni interes, poleg tega pa smo tudi trdno odločeni, da bomo to storili. Rad bi se zahvalil in hkrati čestitev gospe Sipel, kajti ob koncu lanskega leta sem se srečal z njo in eh, zelo sem cenil naj in dober dialog. Šlo je za razjasnitev zadev, tako v svetu, kakor tudi v parlamentu. In na ta način bomo lažje dosegli rezultate. Še ena pomembna tema je povezana z temo, ki sem jo omenil. Namreč izvajanje okrepljenega sodelovanja, kar zadeva organ eh, Evropskega javnega tožilca. če želimo poskrbiti za delovanje tega organa, bodo potrebna nadaljna prizadevanja. Mislim pa, da vas v to ni potrebno prepričevati. Imamo tri ali štiri evropske sodnike V nacionalnih pravnih sistemih imamo določila v zvezi z zaščito finančnih interesov Evropske unije. Če se kriminal krepi na ravni Evropske unije, pa tudi na mednarodni ravni, moramo ukrepiti tudi instrumente Evropske unije, tako na evropske, kakor tudi na mednarodni ravni. Omenil sem že elektronske dokaze, zato potrebujemo ustrezne instrumente in tudi ustrezna določila. prispevati moramo k izvajanju te uredbe. V bližnji prihodnosti bo imenovan glavni tužilec urada Evropskega javnega tužilca in vsaka država članica mora imenovati tudi tužilec svojega evropskega tožilca. Romunija bo pričela z tem postopkom in novembra 2020 mora biti ta urad operativen, tako da bo lahko opravljal svoje naloge in da bo prispeval k preprečevanju kršitve finančnih interesov Evropske unije. Romunsko predsedstvo bo povsem podpiralo razpravo o vsega, razširitvi pristojnosti organa Evropskega javnega sodišča in sicer na področju terorizma. Kaj ti? Kriminal se izraža na različne načine in če si ogledamo področje terorizma, si moramo ogledati tudi področje pranja denarja in pa druge oblike kriminala. Potem pa je tukaj še eno področje. Gre za boj proti goljufijam, proti ponarejanju. E, tukaj ne gre za e, denar, za finančno sredstvo, ampak recimo za javna naročila. Romunsko predsedstvo meni, da je potekalo zelo dobro sodelovanje tekom avstrijskega predsedstva na tem področju, kar kaže, kako zelo pomembna je ta tema. Romunsko predsedstvo želi nadaljevati z sodelovanjem z Evropskim parlamentom. Želimo zaključiti to direktivo, katere predlog je podalo avstrijsko predsedstvo, v enakem duhu. Ko bo enkrat eh, ko bodo enkrat to besedilo potrdili pravniki lingvisti, In pa Evropski parlament bo to vključeno tudi na dnevni red sveta za končno odobritev. In še ena pomembna tema je. Namreč program za pravice in vrednote. Gre za program za pravičnost, kaj ti vrednost za pravnimi normami se skrivajo skupne vrednote, skupne družbene vrednote. Državljani morajo sodelovati, civilna družba mora sodelovati. Družba mora postati bolj demokratična. Potrebujemo splošen pristop k tem temam, ki so tako zelo pomembne. In o teh temah svet razmišlja sedaj. Sigur, avem še alte dosare, referitoare la poate. Prav gotovo obstajajo še drugi pomembni dosjeji. Vor judecătorești în materie matrimonială. Uredba o sodnih odločitvah, o sodbah, pri eh, čezmejnih ugrabitvah otrok. Vse ti vediki so za nas eh, prioriteta. Če dovolite, spoštovani gospod eh, predsedujoči, še nekaj. Ogledal sem si, kdaj so bili narejeni ti normativni pravni akti. Ugotovil sem, da Eh, je bil ta zakonodajni postopek zelo hiter in vi kot so zakonodajalec nam lahko pomagate, da ohranimo ta ritem oziroma da ga še izboljšamo. Potem bi nam skupaj lahko uspelo in lahko upamo, da bomo do konca našega predsedovanja izpolnili svojo nalogo. To je seveda eh, kompleksna naloga in mi kot eh, članica EU moramo prispevati k temu. Obstajajo seveda tudi druge teme, ki so pomembne, vendar te bom predstavil danes popovdan v nekem drugem odboru. Gospod eh, predsedujoči, dodeljen čas sem nekoliko prekoračil in zdaj lahko samo rečem, da se veselim vaših vprašanj in da se zahvaljujem. Hvala lepa. Vsi kolegi ste se skoraj da prijavili eh, k besedi, ker so še pred nami številni dosjeji. Tu imamo zelo intenzivno obdobje pred seboj. Vsako vprašanje je pomembno. Kolege, prosim, da se držite vprašanje omejitve dveh minut in če bomo imeli na koncu še nekaj časa, bom omogočil še en krok. Prosim, da mi greste na roko, res vam bom hvaležen. Vsak naj dobi priložnost, da eh, zastavi vprašanje Roberta Mecula v, kot koordinatorka. Eh, Eh, hvala lepa, gospod eh, minister, da, gospa ministrica, da ste danes eh, prišli k nam. Želim vam veliko uspeha pri predsedovanju. Stališče moje skupine je, da mora predsedstvo Evropske unije dajati tudi zgled za evropske vrednote, tako nam, kot tudi preostanku sveta. Gospa eh, ministrica, gospod minister, eh, boj proti korupciji je pomemben za Evropsko unijo in mi smo zaskrbljeni zaradi eh, situacije v Romuniji in sicer če dalje bolj. Temu se moramo opirati čim bolj, kajti sicer bomo dobili razpoke v našem projektu, ne samo v vaši državi ali moji, temveč po celi Evropski uniji. E, mi vidimo, da evropski državljani pri vas e, mahajo s evropskimi zastavami v hudem razu, vendar vaša vlada je tudi napadla protestante in Evropska unija pa zagotavlja vrednote in eh, naš parlament eh, državljanov ne bo zapustil. To pač eh, sedaj pravim in sedaj k mojemu vprašanju. Kakih tisoč zapornikov je bilo izpuščenih in vi ste rekli, da je to posledica preveč polnih zaporov. Če so zapori prepolni, ali to pomeni, da je treba eh, zgraditi nove zapore, predelati stare zapore in ne izpuščati zapornikov in ali se lahko vi pred tem. Uh, odborom zavežete, da ne boste brez Beneške komisije spreminjali eh, eh, zakonov o sodstvu. Eh, ali se lahko zagotoviti, da se dogodki iz avgusta ne bodo ponovili? Ali se lahko tudi zavežete, da bo predsedstvo vstopilo v trialog o evropski eh, eh, obalni in mejni straži, da se pač eh, zaključijo ti doseji. Kolege, prosim, da se držijo omejitve dveh minut, kajti sicer ne bomo prišli skozi. Gospa Sipel ni tukaj zaradi zdravstvenih razlogov. Mislim, da bo Jo Leinen govoril na mesto nje v imenu SND. Hvala lepa, hvala lepa za predstavitve. Eh, to je seveda zelo velik izziv, eh, ker je čas zelo kratek za eh, predsedstvo. Imam vprašanje za ministrico za notranje zadeve z velikim. Veseljem sem slišal, da se zauzemate za solidarnost, odgovornost. Zanima me, ali ste pripravljeni še naprej skrbeti za azilni paket. Eh, mi poslanci smo namreč razočarani, da svet ni prevzel naših pobud eh, in drugo vprašanje zadeva eh, modro kartico. Tudi tu ni napredka. Če želimo odgovorno migracijsko politiko, moramo ti dve stvari čim prej urediti. Žal pa se to vedno znova odlaša. In sedaj pa za ministra za pravosodje. Uh, Eh, jaz sem poročevalec za program za pravosodje. Vesel sem, da želite ta program zaključiti v času vašega mandata. Vesel sem, da se želite ukvarjati tudi tudi z e-zasebnostjo, e-privacy. Zanima me, ali obstaja tukaj konkreten datum, ali želite to zaključiti v tem mandatu. To je zelo pomembno za nas vse. Mi imamo seveda uh, splošno uredbo o varstvu podatkov uh, in na tem drugem področju pa se uh, ni nič zgodilo. Uh, Eh, potem pa drugo vprašanje. Romunija ima veliko domačih nalog na področju pravne države in eh, to bi morala storiti tudi brez predsedovanja. Mi smo seveda zainteresirani za to, da v sodelovanju s komisije dosežete napredke, vendar pa imate še dva druga dosjeja eh, v svetu. Eno je postopek zoper Polsko in postopek zoper Mačarsko. Kako se boste tu obnašali? Ta uh, postopek za zaščito uh, pravne države uh, je bil sprožen, parlament je bil razočaran, da se v tem mandatu nič ni doseglo proti Mačarski. Kako boste uh, ravnali? Hvala lepa za IKR e Helga Stevens. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najprej bi rada začela situacijo v Romuniji. Romunija je zelo pomembna država članica Evropske unije, je najmlajša članica Evropske unije, vendar eh, je eh, tudi ena izmed tistih, ki nam dela največ skrbi. Eh, glede na situacijo vladavine prava v Romunijo in neodvisnost sodstva, želim povedati naslednje. E, preučili smo Evropsko resolucijo iz novembra in upam, da ste tudi vi to preučili. Tam smo vas prosili, da ne sprejemate nobenih ukrepov, ki bi uzakonili korupcijo. E, mi smo videli pač e, veliko korupcije do sedaj. Eh, zadnje poročilo eh, o Romuniji je najbolj kritično eh, poročilo, kar smo jih sploh videli. Torej, mi želimo pravzaprav vaš odziv na kritiko v tem poročilu o posameznih državah. Drugič, predsedstvo... Eh, je predstavilo svoj program. Hvala lepa za komentarje. Rada bi pa izpostavila nekaj stvari. In sicer v imenu EKR-a. Eh, poročilo o posebnem odboru za boj proti terorizmu je prioriteta za našo skupino. Mi želimo predlog za eh, umrežje Eh, odpravljanje terorističnih vsebin online. Eh, želimo tu čim večji napredek in kar se da hitro. In eh, veseli smo, da slišimo, da je to tudi vaša prioriteta. Interoperabilnost je tudi prioriteta za IKR. Mi bi radi, da bi radi, povedali, da bi Evropska online podatkovna baza o biometričnih podatkih lahko bila zelo eh, koristna, s tem bi lahko povečali učinkovitost notranje varnosti. Dobro je, da je to tudi prioriteta za vas še veliko pomembnih vprašanj, o katerih eh, bi lahko govorili. Samo še en komentar o reformi eh, azila in eh, migracij. Moja skupina meni, da bi se moral parlament posloviti od pristopa v svežnju in da bi morali glasovati vedno o posameznih dosjejih, naprimer Eurodax sistem. Kolegica oziroma kolega na moji desni je dal uh, dober predlog in mi bi radi napredek eh, na področju azila in uh, imigracij. Uh, gospod predsedujoči prekinja, uh, torej nas zanima, ali je še nek, uh, kaj napredka pri uh, reformi azilnega sistema in sistema priseljevanja. Gospa Grisbek, ni tukaj, gospa Intveld bo govorila na meste nje. Eh, hvala lepa. Eh, tudi romunskemu predsedstvu za predstavitev. Kot govorniki pred menoj bi tudi jaz rada izrazila zaskrbljeno eh, zaradi stanja uh, Eh, vladavine prava eh, in tudi zaradi eh, pomankanja boja proti korupciji. Govorili ste o sodelovanju med policijo in toživcem, sodstvom, vendar vse to bo delovalo, če veljajo isti standardi za vse v državi vaša domača politika se mora ujemati z vašimi evropskimi ambicijami. Mi smo zelo zaskrbljeni, ko slišimo, eh, da želite pravzaprav preklicati eh, kakih sto obsodb zaradi korupcije in rada bi tudi zvedela, ali želi vaša vlada eh, spoštovati priporočila Beneške komisije o zakonodajnih eh, spremembah. Potem pa azilni svežen, eh, ta je bil tudi omenjen. Ministra sta rekla, da boste iskala široko podporo, vendar to je Eh, problem. Vi ne potrebujete eh, velike podpore, temveč potrebujete večino. Eh, države članice in svet morajo prevzeti odgovornost in sprejeti odločitve in ne čakati do soglasja. Soglasja ne potrebujete. Torej vas dejansko pozivamo, da zaključite ta svežen v času vašega predsedovanja pravice in vrednote. Ali eh, želite zaključiti ta program v času vašega predsedovanja? Ali lahko to potrdite? In še eh, glede vrednot, kaj namerava eh, storiti predsedstvo, da ponovno oživi direktivo o preprečevanju diskriminacije, ki počiva že deset let? kolegice in kolegi, eh, zmanjkuje nam časa. Prosim, da vsi eh, spoštujete omejitev dveh minut. GUE in e FTD so eh, napovedali nadomestne govornike, pozneje bodo prišli na vrsto. Prosim, ne več kot dve minuti. Gospod Kueljo, najprej. Ne, se upravičujem. Pred vami, gospod Kueljo, za zelene. Eh, Judith Sargentini in potem pa vi. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, predsedstvo mora dajati zgled. Zgled vsem državim članicam. In eh, Romunija je dala dober zgled s tem, da je vzela begunce z ladje pred nekaj tedni. In sicer z ladje Sea-Watch. Eh, ali druge države eh, sprejemajo podobne pobude. Eh, ali bo romunska vlada tu poskrbela za bolj dosledno politiko, da se ne bomo morali pogajati za vsako ladjo? Potem pa glede zgledov. Nisem prepričana, da pobuda gospoda Tudorja spondeljka. Eh, po katerih bi razveljavil stotine eh, primerov korupcije, da je to dejansko zgled. Eh, Eh, vzajemno zaupanje je načelo eh, v EU. Na ta način vi spodkopavate zaupanje in spodkopavate eh, sodelovanje na področju sodstva v EU. Vaš premije je v govoru pred parlamentom govoril o štirih stebrih in med drugim je rekel, da boste izpostavili evropske vrednote as your rapporteur on the Article 7. In eh, Potem pa eh, sedmi eh, člen proti mačarski, o tem še niste govorili. Kako boste v sedmem členu eh, še, kako boste v svetu obravnavali sedmi člen eh, proti polski in mačarski? Eh, sedaj je to stvar romunskega predsedstva. Sedaj je napočil čas, da nam razložite, kako boste to pravzaprav obravnavali naprej. Torej, zgled in vodenje zgledom, to je to, kar pričakujemo. Dve minuti in ena sekunda. Gospod Koeljo. Eh, hvala lepa obema ministroma. Imam eh, dve konkretni vprašanji. Najprej eh, glede članstva Bolgorije in Romunije v Schengenu. Bil sem poročevalec in bil sem za članstvo. Tedaj pa je parlament vsega, to izpostavil. Eh, v okviru poročila Staniševa smo to tudi ponovili. Mi ne želimo, eh, da bi državljani eh, Romunije in Bolgarije ostali brez prednosti šengenskega prostora. Ali boste vi zahteve izpolnili in zaključili? Potem pa naslednje vprašanje. Tudi jaz imam informacije o zaskrbljujočih dogodkih. Eh, očitno je dosje o azilu povsem blokiran v eh, svetu. Eh, pet držav članice izvaja notranje mejne kontrole in tudi vizumski informacijski sistem očitno ne napreduje. Ali namerava vaše predsedstvo v tem kratkem času zaključiti ta zakonodajna vprašanja. Katera eh, vprašanja boste lahko zaključili? Saj nima smisla, da bi imeli nepotrebne sestanke brez napredka. Kakšne so vaše politične prioritete? Kateri so vaši zakonodajni akti? Eh, ki jih lahko še zaključimo do eh, konca mandata. Aprila bo zadnje plenarno zasedanje. Svet je eh, tudi in parlament je sklenil, da od februarja ne bo več sprejemal dodatnih pobud. Gospa Makovej. Najlepša hvala. romunski državljani potrebujejo pravno državo. To so zaslužili. Eh, romunski državljani so protestirali z evropsko zastavo v rokah in tudi jaz si želim, da bi romunsko predsedstvo bilo uspešno. V ta namen seveda pa je potrebno zaupanje. Če eh, imate vi uh, sedaj predsedstvo, morajo države članice uh, zaupati vam. Uh, romunski uh, državljani si zaslužijo pravno državo. Jerži Katajnen, podpredsednik komisije, je to tudi včeraj izpostavil. Govoril je tudi o umiku vseh obtožb zaradi korupcije in sicer od leta 2014 naprej. Premijejka je včeraj eh, rekla, da se je z vami pogovarjala o tem gospod Todor in da eh, se je zauzemala za to, da se umaknejo eh, te obtožbe. Vendar to naj bi veljalo samo za prihodnost in ne retroaktivnost. Če predsedujete svetu za pravosodje notranje zadeve in če želite zaupanje drugih, potem morate poskrbeti za to. Sedanji postopki tega ne bodo uh, omogočali. Torej, sedaj očitno načrtujete amnestijo. Kako boste ravnali? Ali veste, da uh, Romunijo lahko tudi kaznujejo zaradi takih ukrepov? Potem pa še nekaj o evropskem toživstvu. Vi ste to tudi sami omenili in rekli ste, da se zauzemate za to, da Evropsko toživstvo razširi svoje pristojnosti tudi na boj zoper terorizem. Samo še eno sekundo, prosim. Samo dve minuti smo predvideli, prosim. Evropsko toživstvo naj bi kmalo začelo delovati. Kako lahko dajete dodatne eh, pristojnosti ali imamo sploh evropska sredstva za to? Eh, prisrčno dobrodošlo vam ministra v Evropi. Eh, tu v Evropskem parlamentu. Hvala za predstavitve. Vi ste predstavili svoje področje, jaz pa poznam tudi prioritete romunskega predsedstva in to kaže tudi, da smo ambiciozni in da želimo napredek evropskega projekta. Pravzaprav nimam nobenih vprašanj. Eh, program sem si ogledal zelo natančno. Hotel sem se oglasiti za to, da eh, reagiram na vprašanje, to, kar je povedala gospa Makovej. Eh, če se ona ne bi oglasila, se tudi jaz ne bi oglasil. Kdo je govoril? Nekdanji komunistični tožilec, nekdanja tožilka, ki je delala samo po navodilih vlade obstajal je kazanski zakonik, ki ga je diktirala vlada. Ustavno sodišče je to, eh, je ta kazanski zakonik marsikje eh, razglasil za neskladnega. To je bilo leta 2003 in to tudi ni skladno z Lizbonsko pogodbo. Ta kazanski zakonik Eh, gospa Makova, jaz sem uh, bil tedaj mlad, uh, ona pa je bila uh, komunistična uh, državna tožilka. Jaz sem pa imel šest let tedaj. Naj vam predstavim stališče vlade, kar zadeva to, ta nujni predlog. Eh, vendar eh, želim, da razumete, kdo je govoril pred menoj in zakaj je govorila na ta način. Ja, Silvi Guillaume. Ja, Judith eh, Sargentini je govorila o stebrih prednostnih nalog vašega predsedstva. Tudi meni se zastavljajo vprašanja zlasti v zvezi s četrtim stebrom. Eh, tu govorite o Evropi skupnih vrednot in govorite o eh, zakonodajnih eh, pobudah, o socialnem napredku, enakosti moških in žensk, boju proti diskriminaciji. Moje vprašanje je kratko. Kakšne so vaši načrti glede Istanbulske konvencije in ratifikacije leti? Hvala lepa, sedaj pa Mirjam Dali. Čeru, grazie ministri, li džetu al dine prezentacioni, niš ilkom. Um, Lizbaha... Hvala lepa za to predstavitev. Vsekakor vam želim uspešno predsedovanje. Hvala lepa, da ste tudi opredelili svoje prednostne naloge. Rada bi spregovorila o uh, prioritetah uh, na področju migracij. Eh, vi govorite o konsenzu eh, pri iskanju rešitev. To pomeni za me, da želite konsens vseh. Kako boste poskrbeli za konsens vseh? In sicer v okolju, ko vidimo, da imamo na področju migracije velika razhajanja in imamo ljudi, ki nikakor nočejo sodelovati in eh, nočejo dati svojega prispevka pri tako pomembnem vprašanju. Govorite tudi o kapacitetah držav članic. Kako boste upoštevali različne kapacitete držav članic? Kako boste upoštevali različne zmogljivosti? Eh, Dan danes eh, ena kriza sledi drugi, nimamo dolgotrajnih rešitev, sprejemamo ad hoc rešitve. Jaz prihajam iz Malte, iz male države, kjer nimamo dolgotrajnih eh, rešitev. Kako bomo zagotovili neko ustrezno ravnovesje? In še nekaj, vem, da imate malo časa. Govorite o reformnem eh, prizadevanju na področju azila. Torej, kakšen eh, koledar ste tu predvideli? Eh, za to zakonodajo in tudi za sklad na tem področju. Gospa Grapini. Eh, Hvala lepa, gospod. Uh, predsednik, gospa ministrica, gospod minister. Hvala lepa za to kratko predstavitev agende romunskega predsedstva. Eh, Romunija ima malo možnosti, saj ima samo štiri mesece na voljo in ne šest. Prosim, da to vsi upoštevajo. Zahvaljujem se kolegom, ki so to temo tudi upoštevali in sicer gre za izmenjavo. Tu ne gre za za situacijo v Romuniji. Če želimo imeti dober zgled in če želimo spoštovanje, potem moramo tudi tu to zagotoviti. Moramo se držati teme današnjega sestanka. Eh, kolegi Koelju se želim eh, zahvaliti. On je tudi pokazal, da sta Romunija in eh, Bolgarija na slabšem v primerjavi z drugimi. V času 16 predsedstev Bolgariji in Romunije še vedno ni uspelo priti v šengenski prostor. Prosim, da prepričate svet. Parlament in komisija sta sprejela odločitev, da Romunija sodi v šengenski prostor. Naslednji teden bo mini eh, plenum in na dnevnem redu bo zelo pomembna razprava o boju proti radikalizaciji eh, za demokratično izvoljene osebnosti. Ta radikalizacija se dogaja v Romuniji in tudi drugod. Se pravi, eh, ne smemo užaliti demokratično izvoljenih oseb. Kako želite pravzaprav poskrbeti za deradikalizacijo v zaporih, na cesti in drugod? Eh, potem pa Beneška eh, komisija. Torej, poznam vaše stališče, eh, vendar kako vi definirate vladavino pravo, o kateri gre tukaj? Gre seveda tudi za kondicionalnost zunaj pogodbe in kako naj bi izgledal ustrezen zakon. Hvala lepa, gospa Grapini. Stimate, dame ministre, stimate, dame ministre, prima. Gospod Šogor. Ja, govoril bom rogunsko. Spoštovani gospod minister, eh, tu gre za prvo predsedovanje Romunije od pristopa. To je tudi zadnje predsedovanje v okviru tega mandata Evropskega parlamenta. Veliko tem je treba zaključiti v tem resnično kratkem času. Nimate lahke naloge in zaradi tega vam želim veliko uspeha. Spoštovana gospa Grapini, gospod Koeljo, omenili ste eh, temo Šengna in tudi tu zahtavljam svoje vprašanje. Kako boste ravnali za to, da razrešite to situacijo? Sedaj pa naprej Mačarsko. Eh, moji kolegi so omenili več problemov, korupcija, vladavina prava, jaz pa bi govoril o diskriminaciji in morda to ni problematika Evropske unije, vendar te ga problema očitno doma niste razrešili. Rad bi zastavil vprašanje, zakaj eh, ne sprejemate zastave, kaj eh, komitata Kovas. Eh, eh, tu je okraj z mačarsko eh, večino in nočete sprejeti na vladni ravni simbolov tega okraja. Hvala lepa, gospod Niedermüller. Hvala lepa. Ker imam zelo malo časa, želim zastaviti zelo konkretna vprašanja. Po eni strani zastavljam vprašanje predsedstvu, katere konkretne korake načrtujete za to, da bi dosegli napredke pri migracijskem svežnju, naprimer Frontex, agencija za begunce, leta 2017 je prišlo že do dogovora s svetom pri tem vprašanju, od tedaj se pa nič ni zgodilo. Moje naslednje vprašanje je naslednje. E, ker ne vidim naprot, napredka pri Dublinskem sporazumu, me zanima, ali podpirate predlog uh, da bi morali imeti vsaj začasni dogovor o razporeditvi beguncev. Tu gre za ljudi, ki so v sredozemlju, eh, ki jih ne sprejemajo v nobeni luki. Edina rešitev bi bila, da eh, romunsko predsedstvo zagotovi eh, vsaj začasni dogovor o porazdelitvi teh beguncev v tistih državah, ki sodelujejo prostovoljno. To bi bila rešitev, ki bi bila skladna z našimi humanitarnimi idejami in to bi bila tudi e, e, izraz za politično solidarnost. Hvala lepa. Gospod Jurek, prosim. E, hvala lepa. Rad bi Romuniji želel veliko uspeha. pri sodelovanju v Uniji na podlagi večje solidarnosti, razumevanja, vladavine prava. Vladavina prava v Evropski uniji pomeni, da naše sodelovanje temelji na pogodbah in ne samo voljnih političnih odločitvah. To seveda zahteva, da eh, zaključimo konflikte. Svet bi moral čim prej povedati, da zahteva po izključitvi Polske od odločitve v svetu, da se ta zavrne. Tu ni bilo večine, štiri petinske večine in s tem je to vprašanje zaključeno. Predlagano je bilo, da se pogodbe spremenijo, vendar obstoječe pogodbe ne moremo ignorirati primer Mačarske je še bolj preprost. Eh, svet mora reči, da glasovanja z 12. septembra v Evropskem parlamentu ne more obravnavati kot eh, eh, postopek po sedmem členu, ker ni bilo dosežene večine vsega, 354 uh, eh, eh, oseb. To je bilo groteskno. Mi se moramo držati uh, vsake črkice v zakonu. Če zapremo te primere, bomo zmanjšali napetosti v Evropski uniji in prispevali k vzpostavitvi spoštovanja v Evropski uniji. Mrs. Kinichi, please. Gospa Kinichi. Hvala, gospod predsednik. Hvala ministroma za njuno predstavitev na hitro. Ministr za zvonotrene zadeve, oziroma ministrica za natranje zadeve je omenjala radikalizacijo in preventivo radikalizacije na spletu, offline in v zaporih. In zanima me, ali se vam zdi, da pri preventivi moramo imeti prostor za socialne ukrepe, tudi izobraževalne ukrepe da bomo dejansko dosegli pravo vključevanje. Kajti žal smo videli tudi v zadnjem uh, napadu v Strasburgu, da je tu šlo z evropskega državljana, ki je pač bil tujega izvora. In to je torej moje vprašanje. Potem, kar zadeva vprašanje čezmenjega organiziranja kriminala, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi, drogami, streljnim orožjem in tako naprej. In pogosto ti dohodki financirajo eh, terorizem. In eh, katere ukrepe eh, želi začeti skladno s priporočili posebnega odbora? Vem, da imate malo časa, vendar vseeno bi na tem morali delati. In potem ministra za pravosodje bi vprašala naslednje. Omenjali ste sodelovanje policiji pri izmenjavi informacij. To je ključnega pomena za boj proti kriminalnim združbam, ne le na področju turizma in zanima me, katere pobude boste začeli za to, da bi se začelo sodelovanje zlasti, ko gre za medsebojno priznavanje v kazanskih postopkih, recimo, ko gre za, za mm, mrzni zaseg. Um, za zasek eh, premoženja. Torej, to se mi zdi zelo pomembno. Tudi pomembno je vprašanje zaščite finančnih interesov Unije. Hvala, Tomas Češovski. Men. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ta razprava ni o notranji politiki v Romuniji. Presenečen sem, da nekateri to razpravo izrabljajo za napad na kolege ali veste, kaj pomeni beseda gentleman. To pomeni, da ne boste tega, te seje izrabili za napade na kolege. Če je bil nekdo komunist, je bil komunist. To ni predmet te razprave. Torej, to je kot prvič. Drugič, hvala za vašo zvajno predstavitev. Zelo pomembno je, da vaše predsedstvo, vaše predsedovanje v, v uporabite za to, da pokažete, da ste močna in moderna država in da želite nekaj spremeniti. Cenim povezavo med, pred, med predlogom za, re, za reformo direktive glede vračanja nezakonitih eh, državljanov tretjih držav in sistemom SIKA. Torej, eh, svežna skupne azilne politike. Eh, zaradi tega verjetno težko doseči napredek v času sveta. Zanima me, kakšen je vaš konkreten odziv na to. Mr. Koster, prosim. Izvolite. Vielen Dank für die Präsentation. Ich möchte als erstes Thema. Najlepša hvala za predstavitev. Prva tema je humanitarna kriza v sredozemlju. 2200 otrok, žensk, moških beži preko sredozemlja pred političnim preganjanjem, pred eh, državljanskimi vojnami in tako naprej. Evropska unija pri tem ni sposobna vzpostaviti eh, programa civilne zaščite in reševanja, države članice to same blokirajo in eh, moje vprašanje je, ali ste pripravljeni podati pobudo, če nevladne organizacije rešujejo eh, migrante iz eh, morja, da bi države članice sprejele potem eh, te priseljence. In zdi se mi nespremljivo, eh, da je morala cela ladja priseljencev čakati na morju, dokler jih nismo v Evropski uniji končno sprejeli. In eh, druga točka je reforma evropskega azilnega sistema. Končno moramo poskrbeti za Evropo solidarnosti in eh, odgovornost mora biti ne le v rokah držav prihoda, ampak moramo pokazati solidarnost, ali bo prišlo do solidarne porazdelitve beguncev, tako da bomo končno naredili konec nepravični porazdelitvi po dublinskem sistemu. To bi lahko bil dober rezultat vašega romunskega predsedstva. Hvala lepa. Hvala. Torej, predsedstvo je že Eh, sprejela prvi korak glede te krize, morda boste mi lahko povedala kaj več glede tega in kakšni so njuni načrti. Sedaj pa še za konec, gospa Zoane, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, gospa ministrica, gospod minister. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Hvala lepa za vanj dosedanje delo. In ob tej priložnosti bi vam je želela veliko uspeha. Prosim vajo, da se uh, ne, po, ne postite tistim, ki vas kritizirajo, kadarkoli vas lahko. Naši demokratični sistemi so ogroženi zaradi lažnih informacij in tudi v Evropskem parlamentu slišimo, lažne informacije. Gospa Makovej je pred nekaj minutami, ki bo upajmo, bo izginila kot pestanca Romunije iz katerekoli evropske institucije. To je eh, nekdanja ministrica za pravosodje, ki je uničila pravosodni sistem v Romuniji, tega ne smemo pozabiti. Čez noč je nadomestila vodje eh, vseh eh, tožilskih uradov, spremenila je kazenski postopek, spremenila je kazenski zakonik, brez javnega posvetovanja, ni se posvetovala s parlamentom in ni se posvetovala z romunskim ljudstvom. Vendar pustimo to sedaj ob strani. Ministra. Naj povem, da kot mlada romunska evropska poslanka ne morem dopustiti takšnega vedenja v Evropskem parlamentu in to je treba omeniti. Ministra, Evropsko oziroma romunsko predsedstvo se bo soočilo s številnimi izzivi. Uh, ukvarjali se boste z težkimi dosjeji, z Frontexom, z Brexitom, z varnostnimi izzivi, s katerimi se sooča Evropa. Tudi to so pomembna vprašanja so, kakšna je vizija romunskega predsedstva glede varnostnih izzivov? Ministra, eh, predsedujoči prekinja govornico. Ko gre za predlog o Frontexu, pre, mm, predsedujoči jo prekinja. No, sedaj dobita ministra še vsak po deset minut. Težko boste podrobno odgovorili na vse v tem času, tako da bi vaju prosil. Saj sem vam že prej povedal, kako težko se organiziramo pri tem delu. Torej, prosil bi vaju, da si ogledata vprašanja v vajni pristojnosti in prosim, da ugotovite, katera so tista vprašanja glede dosjeja, kot so azilni svežen, glede Evropskega javnega tožilca, glede torej, potem ta, te dosjeje, ki so blokirani, z nami so poročevalci tudi za reformo darbne skrbe. To so stvari, ki so zelo pomembne. E, to, je, torej, to so vajne ključne pristojnosti in prosim, osredotočite se na ta vprašanja. na vprašanja, ki, na katere ne boste mogli danes odgovoriti, lahko odgovorite tudi v pisni obliki. Če imate kakšne pritožbe, lahko to kasneje name naslovite. Vendar prosim, res potrudite se uh, identificirati, kar bi bile ključne točke glede tega, kar lahko storite kot predsedstvo, uh, kar, uh, torej kaj moramo storiti sedaj do aprila. Uh, na področju pravosodja in notranjih zadev. Torej, kdo bi začel? Gospa ministrica Dan, izvolite, deset minut imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala vsem poslancem za vprašanja. Bom skušala na čim več teh vprašanj tudi odgovoriti na kratko. Torej, gospa Mecola, hvala za vaše opažanja, ko gre za vprašanje varnosti evropskih meja. Strinjam se s tem, kar pravite. Imamo pritisk na zunanjih mejah, vendar lani je bil pritisk najmanjši od leta 2015, ko je bil vrhunec. Posamezni odzivi držav članic so bili korektni in primerni. To ne pomeni, da je vse čudovito in da vse dobro deluje. Zato potrebujemo dodatne rešitve. Moramo se naučiti česa iz preteklih situacij. Naloga predsedstva je, da zagotovi, da zakonodajne predloge komisije so dovolj jasni in odražajo oziroma se odzivajo na skrbi evropskih državljanov. Ti zakonodajni plogi morajo biti hitro prilagojeni in sprejeti v korist vseh. Ko gre za Frontex, nameravamo zaključiti pogajanja s tretjimi državami. Zlasti s tretjimi državami z Balkana, ko gre za sporazume o izvajanju obstoječih pravnih odločb, oziroma do, določb, govorimo o tem, da bi namestili ekipe v teh državah, tu je treba še veliko postoriti. Septembra lani smo dobili predlog, ki bi razširil naloge Frontexovih ekip, ki bi tudi uh, eh, pokrili pokrivale države, ki niso v neposredni meji, na neposredni meji z Evropsko unijo. Menim, da ta dialog s tretjimi državami lahko odpre pot za pogajanje tudi še z drugimi državami. Gospod Weidenholzer, bom skušala eh, kombinirati odgovor na vaše vprašanje, z odgovorom na vprašanje gospe Helge Stevens. Spraševali ste o svežnju za skupni evropski azilni sistem. Mislim, da se vsi strinjamo, da je bilo veliko truda vloženega v ta dosje. In Veliko je bilo storjenega za to, da bi dosegli napredek in da bi ugotovili, kakšne so morebitne rešitve. Kot eh, predsedujoča svetu PNZ lahko obljubim, da se bomo še naprej pogovarjali o tem, zato da bi našli pozitivne rešitve, s katerimi bi dosegli pravno pravo ravnovesje med eh, solidarnostjo in varnostjo. Tega ne smemo nikoli spregledati. Imeli smo že več različnih pristopov, imamo pristop v obliki svežnja, imamo pa seveda tudi drugo možnost, da vsak akt obravnavamo posamično. želimo deblokirati vsaj določene dele svežnja. Nimamo večine za nobeno od obeh alternativ, zato lahko rečemo, da želimo napredovati in zaključiti vsaj določene pravne instrumente, kolikor je to pač mogoče. Ko gre za uredbo o Dublinu, oziroma za Dublinsko uredbo, imamo pogajalski mandat, ki ga je že sprejel Evropski parlament glede tega dosejeja. In razumemo, kako pomembno je najti nek način, s katerim bi reformirali Dabljansko uredbo, tako da bi imeli bolj učinkovit evropski azilni sistem. Potem imamo uredbo Eurodac o, o relokacijah in kvalifikacijah. To so vse pomembni deli in na tehnični ravni bomo še naprej sodelovali z državi članicami, zato da bi lahko čimprej začeli tudi pogajanje z Evropskim parlamentom. Ko gre za osnutek uredbe o azilnem postopku, tu si želimo nadaljevati pogajanja v svetu. In potem smo imeli vprašanje glede dosje o modri karti. Naj odgovorim še na to. Menim, da Evropski parlament ve, kakšno je stanje mednji institucionalnih pogajanj glede modre karte. Ta pogajanja so bila težavna, to moramo priznati. zato, ker stališče dveh institucij je radikalno različno. Hvala predhodnim predsedstvom. Skušali so pripraviti kompromisne svežnje, ravno zato, da bi pogajanja z Ruskim parlamentom šla naprej, vendar vsi poskusi doslej so spodleteli in Romunsko predsedstvo so, je, zakon, je zakonite migracije opredelilo kot prednostno nalogo. Naj povem, da bomo nadaljevali delo na modri karti in da bomo skušali najti možne rešitve. Torej, da bo najti rešitev, ki bo spremljiva za oba so zakondajalca. Seveda pa je to vse odvisno tudi od podpore držav članic. Gospa Stevens, omenjali ste mehanizem za preverjanje in sodelovanje in poročilo tega mehanizma CVM, no, s, s korupcijo se sicer ne ukvarjam, ker kar zadeva moj portfelj, naj vam zagotovim, da mi zelo dobro razumemo, da je, da je treba uh, se boriti proti korupciji, da bomo s tem uh, okrepili uh, pravno državo in da bomo s tem tudi zaključili oziroma da bomo s tem tudi odpravili potrebo po mehanizmu CVM. In še nekaj bi povedala. Dolgo, dolge izkušnje glede boja proti goljofijam, ko gre za tožilce, so nekaj, kar, kar na, se, nam, se nam zdi pomembno, zelo pomembno se nam zdi ukrepiti pravni okvir za to, da se učinkovito borimo proti korupciji. Poslanka gospa Sargentini, hvala za vaše vprašanja. Omenjali ste krizo v sredozemlju. Dejansko je to zelo zaskrbljujoče. In izkazali smo svojo solidarnost v tej konkretni situaciji. Migracije so eden večjih izzivov današnjega časa. Če želimo najti rešitve za te težave, menim, moramo zagotoviti koordiniran odgovor na ravni EU. Zato moramo biti dosledni pri svojem delovanju. sedaj predsedujem Evropski uniji in zato je Romunija pozvala druge države članice k solidarnosti in ceni odziv tistih držav članic, ki so pripravljeni sprejeti imigranti, ki potrebujejo pomoč. Naša država je med temi državami, ki na podlagi Dublinske uredbe prostovoljno je sprejela pet migrantov. In seznanili smo se s predlogom komisije iz septembra septembra glede upravljanja oziroma obvladovanja migracij in menim, da lahko še naprej raziskujemo te možnosti glede začasnih rešitev za konkretne težave. Tako da imamo nekakšen takošen odziv, ko pride do migracijskih kriz. Kot sem dejala na Koreperju 2, veliko interesa je bilo držav članic za to pot, za to možnost, in analizirali jo bomo še naprej v, oziroma v teku prihodnih sestankov. Gospod Kueljo, hvala lepa za vaše besede glede tega, da se morata Bolgarija in Romunija pridružiti šengenskemu območju. Amsterdamska pogodba določa, da je nujen prenos celotnega vsega pravnega reda za vse države članice in polno izvajanje zakonodaje je potrebno, torej mi ravno, ravno to v Romuniji razumemo kot celovit prenos evropskega pravnega reda. To pomeni, da je dostop oziroma vstop za šengensko območje je ključni cilj za naš že leta 2007 naprej in hvala podpori evropskim institucijam, številnim državam članicam, vsem, ki nas eh, podpirajo in ki večkrat pravijo, da je treba Romunijo podpreti in ta podpora nam pomaga pri doseganju naših ciljev in menim, da jasno kaže, da Romunije niso obravnavali tako, kot bi jo morali. Nedavne razprave v Evropskem parlamentu kažejo, da je treba sprejeti odločitev sklepa in to čim prej glede Romunije in Bolgarije. No, to sami dobro veste, že od leta 2011 Eh, smo izpolnili kriterije in jih še naprej izpolnjujemo, torej glede šengenskega pravnega reda. In sedaj moramo izkazati enotnost bolj kot kdajkoli prej, ne pa da imamo nekakšne umetne delitve med državami članicami. Vsi deležniki tudi tisti, ki imajo določene pridržke, ko gre za naš pristop k šengenskemu območju, morajo poštevati argumente, ki sem jih pravkar predstavila. Sedaj ali v bližnji prihodnosti Romunija ne želi biti ocenjevana, biti ocenjevana glede Evropske unije. Vsakič predstavili smo svoje stališče in menim, da je prav, da nadaljujemo po tej poti in ne, da imamo še eno ceno, predna se postopek zaključi. In sicer, torej, to, toliko, kar, kar zadeva šengensko območje oziroma pristop k šengenskemu območju. Hvala za vaše vprašanje s tem v zvezi. Potem pa gospod Zdehovski. Vaše vprašanje je bilo povezano s predlogom za reformo direktive o vračanju in, in, in svežnjem o, o skupnem azilnem sistemu. omenjala sem to na kratko v uvodni izjavi. Vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito bivajo v Evropski uniji, je ključen del naše migracijske politike in moramo zagotoviti, da so vol, sredstva, ki so na voljo, Eh, namenjene tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Potrebujemo učinkovito politiko in zakonodajo glede vračanja. In instrument, ki nam je na voljo, je ta predlog za prenovitev direktive o vračanju. Tu si želimo doseči napredek, želimo se zaključiti pogajanja in želimo si splošni pristop glede tega čim prej, še v času našega predsedovanja. Povezava z uh, sistemom skupnega zilnega sistema je lahko problematična, tu obstajajo težave, to sem omenjala. Imamo dve ekipi, ki skupaj sodelujeta in obstajajo rešitve, s katerimi bomo lahko presegli ovire, do, do, na katere smo doslej naleteli. Lahko bi še govorila, vendar verjetno je čas za to, da dam besedo pravosodnemu ministru. Še prej pa bi se zahvalila gospe Makovej. Pričakovala sem vprašanje o, o svežnju Erodak, vendar tudi tu bomo dosegli napredek in naši strokovnjaki so že storili marsikaj glede tega dosjeja. Želite but... komentirati še na kakšne, druge, eh, na kakšne druge vprašanja? Morda bi lahko pisno odgovorili na druga vprašanja, oziroma če želite, prosim, to storite. In se pravičujem kolegom, ki niso dobili odgovor, to je pač zaradi mojih omejitev glede časa za govor. Gospod Toader, prosim. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Najprej bi rad odgovoril Roberti Mecoli. Upam, da sem pravilno izgovoril njeno ime. Rekla je, da je mesto Romunije v središču Evropske unije in uh, tudi mi menimo, da to drži. Zagotavljamo vam, da je trenutno Evropska unija vsekakor v srcih romunskih državljanov. Zakaj? Romuni so prepričani, da je ta evropski prostor pravičnosti prostor, v katerega zaupajo. In uh, zapisal sem si številna vprašanja in podal bom kratek povzetek odgovorov. Nekatera vprašanja so bila zastavljena meni kot predsedujočemu sveta. Druga vprašanja pa so bila vprašanja zame kot ministra za pravosodje. Tukaj je šlo za vprašanja, ki se osredotočajo bolj na nacionalno raven. Poskušal bom podati kratke odgovore. Spoštovana gospa Makovej, dejali ste, da bi morali razširiti pristojnosti Evropskega javnega tožilca, še preden je bil ta organ sploh eh, dobro vzpostavljen. Jaz sem rekel, da si moramo pozorno ogledati, katere pobude je pripravil svet. Ogledati si moramo zaključke sveta, in pa predloge Evropske komisije. Nisem govoril o spremembah pristojnosti zdaj, govoril sem o prihodnosti. In prihodnost sledi sedanjosti in prihodnost tega organa se bo pričela šele, ko bo enkrat eh, ta organ spostavljen. Celo uh, po členu oziroma spremembo člena 86 bi bilo nemogoče razširiti pristojnosti. Urada Evropskega javnega tožilca. Sedaj pa načelo pravne države. To je tema, ki se vedno znova pojavlja. Zelo dobro veste in najbrž izhajate iz tega, da to vemo tudi mi, da se načelo pravne države na različne načine izraža v različnih državah članicah. Nismo vsi na enake ravni. Zakaj? Zakaj? zato ker imamo različne pravne sisteme in različne tradicije. Načelo pravne države se na različne načine izraža v državah članicah in eh, to je dejstvo. Vendar pa imamo tudi določene skupne točke. Načelo pravne države mora delovati in sicer na osnovi pogodb in to drži pravna država mora delovati ob spoštovanju skupnih evropskih standardov in načel. Pravna država se nenehno gradi in tukaj sploh ne govorim o ritmu sprememb. Gre za razvoj dogodkov pri izgradnji pravne države. Pravno državo je potrebno utrditi in se sicer na osnovi priporočil. Na osnovi priporočil, ki jih podaja Beneška komisija. Ampak ta priporočila niso skupna priporočila. Zakaj? Zato, ker je pravna država različno strukturirana v različnih državah članicah. Če temu ne bi bilo tako, bi bila priporočila vedno enaka in bi veljala za vse. Ampak temu ni tako. Pravna država je povezana tudi z ustavno pravnimi pogoji z odločitvami ustavnega sodišča. Le na ta način se pravna država utrjuje in tega ne moremo spremeniti ad hoc. Pol, na polskem recimo je bilo leta 2003 tako, da je bila uporabljena ta ad hoc možnost, ampak pa ravno državo moramo usklajevati z dolgoročnimi ukrepi. Potem pa je bila še ena pripomba, s katero se lahko strinjam. In sicer, da je mandat vsakega politika vezan na evropske vrednote, na dvig standardov, kjerkoli je to potrebno. In uh, noben politik uh, ne sme slabo predstavljati svoje države. No, sedaj pa v oklepajih. Trenutno pripravljam Evropski kazenski zakonik skupaj z drugimi državami. To so države, ki imajo veliko višji standard na področju pravne države, kot ga imamo v Romuniji. In v teh državah obstaja tudi kazen eh, za uradnike, ki slabo predstavljajo svojo državo. Če ta uradnik ne služi svoji državi, potem je to seveda problematično, ampak dobro, lahko bi imeli celo razpravo o tem. Sedaj pa pravice in vrednote. Naš cilj je da napredujemo pri programu pravic in vrednot. Tekom našega predsedovanja želimo doseči napredek pri regulativnem okviru. Sedaj pa k naslednjemu vprašanju, ki ga ne morem preskočiti, čeprav je bilo na to temo že veliko povedanega. Govorili ste o načelu pravne države, o grožnjah za neodvisno sodstvo v Romuniji. Sprejeta naj bi bila nujna uredba za razveljavitev približno stotih sodb. Torej, kako gledamo na vse to? Do sodbe bi moralo priti samo na podlagi korektnih informacij. Koliko izmed vas jih ima zares eh, vse informacije o eh, pogojih in o kontekstu v Romuniji? mislim, da v nobeni državi ni sprejemljivo, da ustavno sodišče ne spoštuje zakona in ta zakon od leta 2014 predvideva, da mora biti zagotovljen neodvisni sodni postopek. Od leta 2014 ustavno sodišče tega načela ni spoštovalo. Štirje javni tožilci, vrhovni javni tožilci so bili izbrani na ključno. Ustavno sodišče pravi, da sodni postopki od leta 2014 niso bili ustrezni. In potem je ustavno sodišče dejalo, da je prišlo do navskrižja interesov. Kaj ti javni tužici so sklenili protokole z drugimi organi, jim predali svoje pristojnosti in pri tem eh, niso upoštevali zakonodaje. Ne želimo, da bi nekdo zaradi teh eh, napak ne bil kaznovan. Ampak zdaj smo v letu 2019, izvajamo načelo pravne države. Nihče ne more reči, da je prejel sodbo brez ustrezne pravne podlage. Ne želimo, da bi ljudje nedolžni zaključili v zaporih. In zaradi tega želimo nove postopke, želimo ugotoviti, če je ustavno sodišče zares ni korektno delovalo. Torej potrebujemo dokaze. Zato gre. Dokaze za delovanje teh javnih tožilcev, ki sem jih navedel. Ne gre zgolj za obsojene osebe gre za vse sodne postopke v tem obdobju. Ker ti postopki niso bili zakoniti. Potem pa vprašanje, kako spoštujemo priporočila Beneške komisije. Ja, tako kot so bila zapisana. Držimo se ustavno pravnih zahtev. In če imam še malo časa, naj povem še sledeče. Beneška komisija je dejala, da vrhovnih sodišč ne smemo kaznovati zaradi disciplinskih odstopanj, kajti potem bi lahko omejili njihovo delovanje. Potem smo zakone ustrezno spremenili. In predvideli smo, da bi državni tožilec po 20 letih eh, lahko učel v eh, pokoj. Torej bi se lahko upokojil. In Beneška komisija je bila zaradi tega zelo začudena, potem smo zakon ustrezno spremenili. In danes se javni tožilec ne more upokojiti po 20 letih. Imamo 7500 javnih tožilcev. In če bi ta zakon uh, stopil v veljavo, uh, bi se jih veliko upokojilo leta 2019 in potem bi imeli premalo javnih tužilcev v Romuniji. Še veliko več je drugih vprašanj in veliko je pomislekov. ampak eh, vseeno sem skušal zgolj tematsko odgovoriti na vaše vprašanje. Če mi ni uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, potem vam lahko uh, odgovore posredujem tudi pisno. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dobro, kolegi, prosim, eh, povejte, če niste prijeli odgovora na vaše vprašanje ne gre za to, da ministri, ministra na nje nista hotela odgovoriti, eh, ampak eh, ni bilo dovolj časa. Gospod Koeljo, postopkovno vprašanje. Ja, gospod predsedojoči. Povsem pravilno ste dejali, da mm, naj ministra odgovorita pisno na vprašanja, na katera niste odgovorila. Zelo pomembno vprašanje pa je bilo zastavljeno strani številnih kolegov, šlo je za prioritete na zakonodajnem področju. Aprila bo eh, potekalo zadnje zasedanje v Stransburgu. Svet eh, se je odločil, da ne bo imel novih trialogov po februarju. Zaradi tega je zelo pomembno, da ministra odgovorita na zelo, zelo pomembno vprašanje. Katere zakonodajne projekte nameravate zaključiti tekom predsedovanja Rimunije Evropske unije? Ja, to ni bilo postopkovno vprašanje. To je povsem očitno, gospod Koeljo, ampak ste visoko spoštovan član našega odbora, eh, zato vam bom skušal ugoditi. predsedstvo, vključno z ministroma, je v predhodnem sodelovanju že navedlo seznam prioritetnih tem. Zelo intenzivno bo prihodne obdobje, gre za partnerstvo z poročevalci in tako naprej. Torej lahko vam zagotovim, da je to postopek, ki poteka v zadju. Če bi sedaj ministra prosil, da odgovorite na to vprašanje, mislim, da z odgovorom nihče ne bi bil zadovoljen. Ampak s tem se ravno kar eh, ukvarjajo v Romuniji. Katere dosjeje bi lahko zaključili? In nekateri so se znašli v slepi ulici. In imamo največ eh, takšnih dosjejev ravno na našem področju. Torej, želel sem, da bi se osredotočili na področje pravosodja, na mesto na bolj zapletena vprašanja, ki so bila zastavljena. Z ministroma sem se pogovarjal že pred našo sejo, torej zavedate se, kako pomembno vprašanje je to, ali želite odgovoriti na to vprašanje. Opravičujem pa se tudi Eh, kolegoma, eh, ki čakata tukaj na naslednjo točko, gospod Melo in gospod eh, Linars. Ali lahko še enkrat odgovorite na vprašanje o zakonodajnih prioritetah ali uh, lahko kaj poveste na kratko in potem bomo zaključili. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa za vprašanje. Nisem se želela izogniti odgovoru. Povsem jasno je bilo, po mojem mnenju, iz eh, moje predstavitve, kako zelo pomembno se mi zdi, da dosežemo napredek pri vseh zakonodajnih temah. Vendar pa je sedaj zares težko reči, koliko zakonodajnih dosejev nameravamo zaključiti. Sodelujemo eh, z, sve, z parlamentom in z komisijo, videli bomo, eh, kaj se bo zgodilo in eh, ne morem sedaj določiti številke. Lahko pa vam zagotovim, da želimo doseči napredek pri vseh temah. Zato je povezano tudi z izjavo predsednice vlade v parlamentu. Tekom našega predsedovanja se bomo soočali z prav posebno problematiko in to je za nas velika odgovornost. Naš pristop temelji na pragmatizmu in na ambicioznosti. Ne vem, koliko časa bomo imeli na voljo za zaključek vseh teh tem. Veselimo se že trialogov in želimo zaključiti čim več dosjejev. Najlepša hvala. Nekateri so bolj enaki od drugih, če parafraziram Georgea Orwella. Predsedstvo v nasprotju s tem, kar je rekel predsednik komisije, je zelo dobro organizirano, je učinkovito in dobro deluje ključno vprašanje, ki je bilo zastavljeno v zvezi z Dublinom in pa svežnjem v povezavi s tem. To je ključno vprašanje, recimo, kaj se bo zgodilo. Vse to so prioritete, vendar pa gre za največje število dosijejev ravno na našem področju za izjemo gospodarstva in monetarnih zadev. Torej, poročevalci vsi želijo doseči rezultate, parlament eh, na najvišji ravni tudi in prepričan sem, da se bo to zgodilo. Kaj je pomembno zaporedje obravnave dosijejo? To je pomembno vprašanje za celoten parlament. Zelo pomembna bitka trenutno poteka na zakonodajnem področju. Na drugih področjih, kjer je veliko zakonodajnih vsejev, ni toliko blokad kot pri nas. To ni postopkovno vprašanje, gospod Makove, je. Če sem povsem pošten. Vem, da ne boste zastavili postopkovnega vprašanja. Rekla sem, da imam vsebinsko vprašanje. To pa ni postopkovno vprašanje, torej prosim, pomagajte mi. Lahko dobim 20 sekund. Tukaj gre za psihološko vojno. Moje ime je bilo omenjeno. Torej, nihče mi ne želi pomagati, zakaj mi ne bi pomagali vi? ne želim zmanjšati pomena točke, ki sem jo ravno kar omenil. Tukaj so poročevalci in poročevalci v senci. Nekateri so že zapustili dvorano. Morda imajo tudi politične težave doma, ampak prednost so dali dosjem, ki jih obravnavamo tukaj in sodelujejo s predsedstvom in predsedstvo si močno prizadeva na tem področju. Želijo napredek pri vseh teh dosjejih, torej rad bi, da je to zadnja trditev v tej razpravi. Mislim, da je to zelo lep zaključek in tega ne želim razvodeneti. Ali bi bilo to v redu? Ne, seveda ne. Ne bom govorila vsebini, ampak jaz branim svojo državo prekinili ste mi. Gospa Wikstrom je tukaj, gospa Grisbek je prišla nekoliko kasneje. Torej, to so vsi poslanci, ki si močno prizadevajo. Torej, prosim predsedstvo, da nadaljuje z sodelovanjem z poročevalci, vendar pa moramo se zavedati, da to eh, ni neko običajno obdobje. Veliko dela nas čaka in zahvaljujem se vsem prosim, ostanite pozitivni, tako da bomo upravili čim več dela. Hvala lepa ministroma. In seveda je to šele začetek naše poti. Intenzivno bomo sodelovali z vami tekom celotnega predsedovanja. Hvala lepa obema. Tako, dragi kolegi. Glasovanje se bo pričelo ob 11.45. Hvala lepa gospodu. Uh, Lenarsu za njegovo potrpežljivost. Sedaj prihajamo k naslednji točki. Gre za interoperabilnost informacijskih sistemov EU in gre za poročanje o rezultatih trialoga. Kolege, prosim za mir v dvorani, ko obravnavamo to naslednjo točko. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Kratek bom in upam, da bomo na ta način pridobili nekaj časa. Opravičujem se, v imenu soporočevalca, kolega Mela, ki je nažalost zbolel in danes ne more biti z nami, vendar pa bom v imenu obeh podal kratko predstavitev eh, trialoga, trialoga ki poteka na področju interoperabilnosti. Dosegli smo precejšnji napredek, glasovanje je potekalo v odboru Libe oktobra lani, imeli smo štiri trialoge tekom avstrijskega predsedstva in zadnji trialog je potekal 13. decembra. In mislim, da smo našli dobro uravnotežen kompromis glede vseh še odprtih političnih vprašanj. Najpomembnejšo vprašanje je bila uporaba skupnega registra za identifikacijo eh, in pa skupnega registra, za, do katerega bi imeli dostop vsi kazenski organi. Mislim, da smo našli kompromis, ki bo zagotovil učinkovitost celotnega sistema, hkrati pa bo tudi omejil uporabo podatkov v ta eh, namen. Eh, prosim Moniko Makovej, da eh, svoj sestanek nadaljuje pred vrati dvorane. Uspelo nam je ohraniti učinkovitost sistema, hkrati pa smo tudi omejili uporabo podatkov v zgolj specifične namene in zagotovili smo tudi ustrezne ustrezna postopkovna jamstva. Ne želimo pa okrniti dostopa, ki je že bil odobren v okviru šengenskega informacijskega sistema ali pa sistema vstopa in izstopa iz Evropske unije. Omeniti moram še eno novo točko, pri kateri smo močno ustrajali kot Evropski parlament, namreč uspeli smo prepričati Evropski eh, svet, eh, da eh, so uvedli novo določilo glede varstva osebnih podatkov, glede dostopa do osebnih podatkov in tako naprej. Delo se je nadaljevalo od decembra na tehnični ravni. Nismo še dosegli rezultatov, dokončnih rezultatov, nekatere točke še ostajajo odprte. Eh, recimo, eh, kdaj eh, bo ta predlog stopil, stopil v veljavo in tako naprej. Potrebujemo kompromis in potrditev obeh institucij. Zadnji, upam, da trialog bo potekal v okviru romunskega predsedovanja 5. februarja in mislimo, da bomo lahko tudi zaključili eh, to temo, eh, kar je kar presenetljivo, kajti predlog komisije smo prijeli decembra 2017 in sedaj je menilo le dobro leto torej vsta napredek ne bi bil mogoč, če ne bi bilo dobrega sodelovanja z vsemi poročevalci v senci, če ne bi bilo prizadevanja zaposlenih v političnih skupinah in pa sekretarjata odbora Libe. Poleg tega pa to tudi ne bi bilo mogoče brez eh, udeležbe Agencije za temeljne človekove pravice. Hvala lepa torej vsem in veselimo se že zaključka eh, tega trigologa februarja, tako da bi lahko glasovali aprila. Hvala lepa, gospod Lenar, za to poročilo za trialoga. Cecilija, ali želiš besedo na to temo ali eh, želiš spregovoriti o kateri drugi točki? Ne, ravno o tej točki, kajti mislim, da je pravi čas, da o tem razpravljamo. Mislim, da je eh, ekipa pod vodstvom gospoda Lenarsa lahko ponosna na rezultate, ki so jih dosegli. Hvala lepa, Jeron, za zelo dobro, pozitivno in prijetno vodstvo. Veliko smo dosegli pri svežnju za interoperabilnost in mislim, da smo veliko dosegli tudi v okviru trialoga. Soočili smo se z številnimi pomisleki, ki smo jih imeli na začetku v zvezi s predlogom komisije. Zelo odkrito smo uh, rešili vsa ta vprašanja, uh, tudi ko je šlo recimo za repozitori skupne identitete. Vključili smo tudi eh, številna varovala, ki bodo omogočila ustrezno delovanje sistema interoperabilnosti. Mislim, da je poročevalec, skuša vključiti mnenja vseh. Jaz sem zelo ponosna, da smo uspeli vključiti predloge sprememb za zaščito otrok, za zagotovitev temeljnih človekovih pravic, za državljane Evropske unije in državljane tretjih držav. Potem eh, smo dosegli eh, veliko tudi pri varstvu podatkov, ki se shranjujejo. Upam, eh, da bodo pogajanja zaključena še v tem sklipcu, tako da bomo zaključili varnost za tako da bomo zagotovili varnost za vse, ki živimo na tem kontinentu. Najlepša hvala. Ali še kdo želi spregovoriti o interoperabilnosti? Ne. Najlepša hvala za opravljeno delo. Jeron in hvala lepa tudi za poročilo. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem v senci. Tako, dragi kolegi, sedaj pa prehajamo k naslednji točki. To je točka sedem. Gre za skupni azilni sistem in za poročilo o izvajanju. Torej, to je predstavitev študije, ki mislim, da je bila zelo nenadno predstavljena. Torej, počakali bomo kolege. Gre za skupno razpravo o delovanju skupnega evropskega azilnega sistema, gre za nadaljno razpravo po odločitvi koordinatorja, da je potrebno Evropsko komisijo spomniti na njeno obvezo o poročanju o rezultatih doseženih v okviru skupnega evropskega azilnega sistema. Pregled lahko najdete v vaših dosjejih za to sejo. Nimamo ravno veliko časa, zaradi tega bom skrajšal svoj uvod, ki je bil že razmeroma dolg in bomo kar prešli. Imamo časa do 11.45, tako da bomo kar prešli gospodu Rajnu. Komisija bo prva dobila besedo. Torej, gospod Rajan, izvolite. Oprostite, ampak nekoliko krajši bom, kaj ti imamo časa le do 11.45. Okay, I... Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija naj bi pripravila kratko predstavitev dela v zvezi z implementacijo sedanjih instrumentov skupnega evropskega azilnega sistema. Eh, rad bi izkoristil to priložnost, da razložim, zakaj eh, določena poročila o implementaciji CEAS-a niso bila sprejeta. In sicer v skladu s pismom, ki ste ga pred Božičem poslali komisarju Avramopolosu. Rad bi povedal nekaj besed o tem, Najprej bi rad eh, povedal, da komisija zelo resno jemlje svojo odgovornost, da spremlja implementacijo evropske zakonodaje. In eh, to delamo tudi pri eh, skupnem evropskem azilnem sistemu, to bomo tudi še naprej delali, ne glede na razprave o reformi glavnih instrumentov azilnega sistema. V tem kontekstu eh, komisija med drugim eh, organizira številne strokovne sestanke z državami članicami, govorimo o eh, razlagi zakonodaje, o prenosu direktive in o praktični uporabi različnih instrumentov. Imamo različne kontaktne odbore za te instrumente, kjer sodelujejo različne strokovnjake držav članic in drugi deležniki, seveda po potrebi in tudi eh, eh, člani sekretarjata Libeja so bili povabljeni in prisotni. Eh, mi smo naročili tudi različne študije o uporabi in izvajanju teh instrumentov, se pravi o praktični uporabi in prenosu v zakonodajo držav članic. Izvajamo tudi misije na terenu v različne države članice, da se z njimi pogovarjamo o težavah pri izvajanju. Pogovarjamo se s predstavniki uh, držav članic, eh, deležniki in mi seveda tudi ugotavljamo, s katerimi ukrepi bi lahko izboljšali situacijo, v nekaterih primerjih eh, so potem države članice izvedle spremembe, v drugih pa je eh, podporni urad sprejel ukrepe za pomoč državam članicam. V nekaterih primerjih pa je vsega, komisija morala pravno ukrepati proti eh, državam članicam, ker eh, je prihajalo do velikih pomankljivosti in ker je jasno, da do sprememb ne bo prišlo. Komisija je tudi pomagala pri usmerjanju eh, aktivnosti podpornega urada za vprašanja azila, Pomagali smo državam članicam, imeli smo tesno sodelovanje eh, z agencijo pri dejanju praktične podpore. To velja za operativne sisteme na eh, terenu, ne zgolj v Italiji, temveč tudi v drugih državah članicah, kot so Bolgarija in Cipar. Dajemo to pomoč tudi pri usposabljanju eh, organov držav članic razvijamo tudi praktična navodila za azilne organe držav članic. Tu imamo dva primera. In sicer smo razvili eh, standarde za sprejem, eh, kazalnike za sprejem. Eh, tu so pravzaprav opredeljeni pogoji za sprejem in podobno. Poleg tega pa smo dali na vodila tudi eh, za države porekla. Eh, namreč eh, mi poskušamo skupaj na isti podlagi oceniti potrebe po zaščiti, želimo tu zagotoviti tudi neko konvergenco pri stopnjah priznavanja. Ta navodila Eh, smo šele začeli pripravljati, vendar prav gotovo eh, bo to predstavljalo velik del eh, dela agencije. Poleg tega pa sprožamo tudi postopke zaradi nedejavnosti držav članic pri izvajanju določenih pravil. Tu imam nekaj statistik. Mi imamo 62 odprtih primerov vsega, zaradi kršitve azilnih pravil držav članic, večina je povezanih eh, s prenosom, potem eh, ne komuniciranjem in podobno. Eh, večina teh primerov ostaja odprtih in čaka na dokončanje študije o ukrepih za prenos zakonodaje v državah članicah. Potem pa še določbe o poročanju, ki sem jih tudi uh, uvodoma omenil. Uh, določbe o poročanju, na katere je opozoril tudi ta uh, odbor, zahtevajo, da komisija poroča o uporabi instrumentov in predlaga spremembe, ki se jih zdijo potrebne. Kaj se je torej zgodilo? In sicer hitreje, kot smo pričakovali. E, in sicer po sprejemu e, druge generacije e, instrumentov skupnega evropskega azilnega sistema prišlo je do begunske krize in ta je razkrila pomankljivosti. In rezultat je to, da je komisija ugotovila, da je treba obstoječo zakonodajo spremeniti. aprila 2016 smo dali te zaključke in eh, zelo hitro smo eh, sprejeli spremembe za glavne instrumente in sicer maja in julija 2016. Te spremembe so upoštevali izkušnje komisije pri spremljanju uporabe instrumentov, vendar ugotovili smo, da bi bilo moteče za tekoča pogajanja, če bi komisija ob eh, sprejemanju teh zakonodajnih predlogov eh, sprejemala tudi poročila o uporabi teh instrumentov. Kajti namen sprejemanja tega poročila, teh poročil je, da razložimo potrebo eh, po tem, da sprejemamo zakonodajne spremembe. silni instrumenti, ki naj bi jih e, revidirali, e, smo pospremili tudi z razlagami in predlogi za spremembo sedanjega akija, s katerimi bi torej popravili te instrumente. E, tu bi se jaz ustavil. na, no, nisem hotel biti neuljuden, to je bilo samo opozorilo, da ne bi prekoračili časa. Hvala lepa, da ste tako pozorni. Sedaj pa dr. Van Balegoj in dr. Eh, Fernandez iz EPRS-a. Eh, no, vsi so doktorji, vse je v redu. In doktor Navara eh, iz EPRS, eh, e to so avtori študije o stroških nedelovanja na evropski ravni. No, mi smo 7. januarja že predstavili študijo in danes bomo nadaljevali tam, kjer smo se zadnjič ustavili. E, to je študija o stroških pomankanja evropskih ukrepov e, v primeru e, azila. Govorimo o učinkih na temeljne pravice in tudi o ekonomskih učinkih. Lahko si ogledamo sedaj naslednji Eh, naslednjo eh, prosojnico. Namen današnje predstavitve je naslednje. Mi smo gledali, kakšne so vrzeli pri sodelovanju eh, v Evropski uniji. Ogledali smo si to, da imamo pomankanje zakonitih poti, da je premalo zakonske gotovosti. In druga stvar, ki jo moramo tudi izpostaviti v tem kontekstu, je, da bi eh, z večjim ukrepanjem na evropski ravni lahko uredili tudi, eh, težave, s katerimi se soočajo države članice pri izpolnjevanju svojih obveznosti in potrebujemo tudi nadaljne ukrepe na področju vladavine prava, meja, eh, zakonite migracije, zunanjih politik in podobno. Eh, kot sem že povedal, ta študija ni nujno povezana z zakonodajnim dosjejem, ki je na mizi, temveč ogledali smo si to azilno potovanje in tu smo videli nekaj novih perspektiv. E, to vidite tukaj. E, ovire in vrzeli, ki jih je ugotovila študija, se pravzaprav e, ujemajo s tem, kar ste vi ugotovili tu v tem odboru. Ni zakonitih poti v EU, ni uh, skupne odgovornosti za uh, delitev uh, priseljencev po Evropski uniji, potrebujemo boljše kriterije za azilne postopke, premalo uh, Eh, je storitev, ki olajšujejo socialno in ekonomsko integracijo eh, beguncev. Eh, poleg tega tudi ni ustreznega izvajanja sklepo o vračanju beguncev, ni mehanizmov za spremljanje, zaščite človekovih pravic in poleg tega tudi ni spoštovanja temeljnih pravic. Eh, tu eh, v poročilu razlikujemo eh, na, med učinki na individualni ravni zaradi te na in sicer in uh, individualnimi učinki na temeljne pravice in ekonomskimi uh, učinki za države. Tu skledimo azilni poti tu vidimo, da so vrzeli in zaradi tega se v različnih fazah ogrožajo temeljne pravice eh, beguncev. Ni uh, varnih poti in zaradi tega uh, iskalci azila hodijo po nevarnih poteh. 8 tisoč oseb je umrlo v leti 2016 in 2017 in tudi več kot tisoč mrtvih je bilo v teku preteklega leta. Uh, Eh, torej, eh, na eni strani imamo pravico do azila in prepoved eh, mučenja, hkrati pa imamo nasilno vračanje beguncev. Ugotavljamo, da se ne spoštujejo temeljne pravice. Ko pridejo v fazo zaprosila, se pravice ogrožajo zaradi pomankanja dublinskega sistema in pogojev sprejema. Potem pa bi morali tudi omeniti eh, pravice otrok, ki se tudi ne spoštujejo v tem kontekstu. Ko pride do priznanja, eh, se eh, ekonomske in socialne pravice ne spoštujejo, naprimer pravica do dela, kaj ti begunci ne dobivajo dovolj podpore na tem področju. In potem pa so še težave pri načelu nevračanja. Eh, tu imamo visoke eh, stroške, vrzeli, In tu je veliko ekonomskih učinkov v državah članicah in na Evropski uniji. Te vidite tukaj, na kratko bi jih predstavila. Zaradi vrzeli eh, prosilci za azil pravzaprav nimajo možnosti, eh, da eh, zagotovijo urejeno situacijo. Pojavljajo se tudi stroški za preprečevanje trgovine z ljudmi zaradi. Imamo tudi preblome z odgovornostjo, stroške z eh, kršitvijo človekovih pravec. Poleg tega pa eh, zaradi eh, ne zaradi slabih življenjskih pogojev eh, prosilcev za azil, eh, zaradi slabih eh, pogojev sprejema nimajo dostopa do primarne oskrbe, tudi poznajene. Potem imamo stroške zaradi neučinkovitostih dublinskih transferjev v fazi zaprosila in tudi v fazi vračanja. Vse skupaj so stroške 38 do 60 milijonov evrov. Eh, tu imamo potem še politične opcije, na katerih vi delate. Eno je eh, uvedba humanitarnih visumov, ki jih je decembra predlagal ta parlament in ki jih eh, v tem trenutku obravnava komisija. Potem pa je treba razširiti mandat Evropskega urada za podporo azilu. O tem se tudi razpravlja. Treba je ugotoviti, kakšen je negativni učinek zaradi nepripravljenosti na begunsko krizo in zaradi zaradi tega je treba izboljšati implementacijo in spremljanje CSA. Eh, treba je tudi upoštevati individualne preference ko se določajo države članice, ki eh, potem obravnavajo zaprosilo za azil. Na ta način se zagotovi tudi boljša socialna integracija. Pozneje treba je tudi omogočiti dostop do zaposlovanja in integracije, zagotoviti človekove pravice in finančno odgovornost eh, pri eh, zunanjem financiranju in tudi vračanju v tretje države. In treba je tudi zagotoviti ustrezni dostop do Evropske konvencije za eh, človekove pravice. Nadaljni ukrepe v to smeri bi zagotovili boljšo eh, spoštovanje eh, mednarodnih in evropskih vrednot in pravic. Podpora tretjih držav eh, je potrebna. Treba je pravzaprav zmanjšati ravni nezakonite migracije v Evropski uniji, zmanjšati je treba stroške za varnost meja in nadzor. Eh, izboljšati upravljanje, učinkovitost in eh, koordinacijo azilnega sistema. Treba je zagotoviti eh, hitrejšo socioekonomsko integracijo, stimulirati zaposlovanje in tudi okrepiti zašito človekovih pravic v državah vračanja. Vse to je seveda povezano s stroški in sicer eh, potrebujemo večje človeške in finančne eh, vire. Eh, treba je izboljšati kapaciteto Evropske azilne agencije, nacionalnih azilnih organov, Eh, in tistih, ki pomagajo pri integraciji eh, prosilcev za azil. Eh, treba je tudi podpirati nove evropske aktivnosti pri monitoringu in ocenjevanju sporozumov za ponovno vračanje in dogovore s tretjimi državami. Treba je ažurirati evropski informacijski sistem in izboljšati integracijske programe. Neto koristi teh političnih opcij Eh, znašajo 22,5 milijard na leto. Ob, eh, Seveda moramo tudi upoštevati vse stroške. Nismo vseh političnih opcij eh, opredelili, opredelili številkami, pri nekaterih se to ne da. Sedaj pa dajem besedo gospe dr. Fernandez. Uh, my presentation today will uh, focus on. Moja predstavitev danes eh, se bo osredotočila na stroške ne Evrope eh, eh, in ekonomske učinke. Naslednja. Ta študija je enkratna, je zelo ambiciozna, upošteva fazo pred prihodom in po prihodom Eh, izdaji odločbe. Eh, tu smo upoštevali različne informacije. Eh, upoštevali smo pravne in ekonomske komponente. Torej, glavni veri informacije so statistike o azilu Eurostata, uporabili smo tudi druge, druga poročila, naprimer Evropske eh, migracijske mreže in tudi drugih. Na ta način smo pripravili podatkovno bazo z različnimi eh, kazalniki. Naprej. Usporedno s pripravo te podatkovne baze eh, smo upoštevali tudi širši konceptualni okvir. Mi smo že povedali, da smo se osredotočili na devet različnih vrzel in ovirami, ovir eh, na azilni poti, vendar tu smo opredelili štiri ključne vprašanja, ki so temelj eh, problema. In ti so tudi ključ za oceno. Prvo je, da imamo slabo upravljanje in koordinacijo. Eh, To se nanaša na različne vrzeli in ovire. E, potem pa premalo upoštevamo individualne potrebe in preference. E, tretjič, e, slaba predvedljivost azilnih postopkov. To smo razbrali iz študije OECD-ja, ki si ogleduje učinkovitost sodnih postopkov in predvedljivost. Eh, se pravi, to se nanaša na različne stopnje priznavanja eh, po državah članicah. Eh, tu imamo slabo predvidljivost in neučinkovitost. In zadnje je rasizem in ksenofobija. Tu imamo pet kategorij učinkov um, so tudi drugi, vendar jih nismo ekonomsko ocenjevali in ti lahko razdalimo tudi na učinke na posameznike in družbe. E, to so pravzaprav e, e, dve plati iste medalje. E, to vidite na tem prikazu. Gremo naprej. Tu vidimo, kako devet vrzeli in ovir uh, kako jih povezujemo s temi kategorijami učinkov in z eh, stroški. Eh, če imamo naprimer pomankanje eh, legalnih poti, tu vidimo učinke v vseh kategorijah. In glede na to, na ta prikaz smo kvantitativno ocenili stroške. Potem pa politične opcije, Tu smo ocenili situacijo pri sedmih opcijah najprej. Eh, opcija ena, humanitarne vize. Eh, tu imamo eh, oceno evropske dodane vrednosti na podlagi zaprosila Libeja. Eh, tu smo torej ugotovili, kakšni so stroški te politične opcije. Glavni strošek je človeški vir za pregled teh eh, eh, zaprosil, za pravno pomoč in tudi prevode. Kakšne so koristi? Mi dovemamo, da bi lahko za 20 odstotkov zmanjšali stroške status quoja in neto korist bi lahko bila 6,2 eh, milijarde na leto. Eh, zadnji prikaz, eh, mislim, da nam zmanjkuje časa. Čisto na konec, prosim. K zaključkom. Zadnji prikaz, ne, to, ja. Mi ugotavljamo, da vsega, so vrzeli in ovire v Evropski uniji povzročitelj stroškov za posameznike in za družbo. To je seveda negativni rezultat, vendar mi imamo politične opcije, to je pozitivno, Evropska unija se lahko loti teh vrzeli in doseže neto učinke. Eh, domnevamo, da bo eh, prosilcev za azil še veliko in zaradi tega si moramo ogledati te politične opcije. Opcije. Mi smo dali tu preliminarne eh, analize, vendar te je treba še poglobiti. Eh, politične opcije so eh, uspešne, če se lotijo korenin problema. Naprimer, treba je promovirati upravljanje in koordinacijo, izboljšati odgovornost, eh, upoštevati, eh, eh, izboljšati upoštevanje posameznih potreb, izboljšati predvedljivost nasilnega sistema in tudi izboljšati zašito posameznih pravic posameznikov do dela in nediskriminacije. Hvala lepa vsem trem. Torej, hvala lepa vsem trem strokovnjakov. Eh, njihovo prezentacijo eh, bomo prav gotovo uporabili in tudi razpoznali kolegom. Meni je res žal, eh, Gospa Krispek in gospod Lopez Aguilar želita besedo. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Povsem na hitro hvala lepa za to predstavitev, čeprav nimamo dovolj časa za razpravo. Mislim, da je to način, da se lotimo eh, te zanimive situacije v Evropi. In e, vi ugotavljamo, kakšne so stroški neukrepanja na evropski ravni. In uh, s temi informacijami se borimo zopr lažne novice in napade nacionalistov. Uh, te številke so zgovorne. Mi vidimo, kakšni so stroški, uh, če nič ne spremenimo na področju azila. In vidimo, da uh, gre tu za 50 milijard evrov. Mi smo vedno rekli, da želimo doseči napredek pri reformi eh, azilnega prava in mislim, da ni treba povedati, da stvari niso blokirane v parlamentu, temveč v svetu. Samo eno kratko vprašanje, ker nimamo veliko časa in sicer v zvezi s prvim delom poročila. Govorili ste o eh, pomankanju zakonitih poti in vsega, eh, da eh, se osebe potem odločajo za tveganje. Eh, torej odločajo se za eh, tihotapce, za nevarne poti. Kak kako bi humanitarne vize lahko uredile to vprašanje, lahko seveda tudi pozneje odgovorite na pis, popisni poti. Eh, hvala lepa, Natali. In enako na kratko, uh, Fernando. Ja, posem kratek bom, ker vemo, da imamo malo časa in da moramo glasovati. Vendar imam zelo specifična vprašanja za predstavnike komisije. Slišali smo, da je kar nekaj eh, postopkov zaradi nespoštovanja zakonodaje in kršitev. Mi smo večkrat rekli, da ni ničesar slabšega za verodostojnost Evropske unije da obstaja ta vrzel med evropsko zakonodajo in eh, obnašanjem držav članec. To je pravzaprav eh, eh, neposredna kršitev evropske zakonodaje. To ni zakonodaja, ki je v nastajanju, to je veljavno pravo mene zanima, ali so dostopne informacije o postopkih super države članice zaradi kršitve evropske zakonodaje, ali so te informacije javne, ali obstaja kaka država članica, ki ni predmet takih postopkov? In drugo vprašanje, mi smo eh, slišali, kakšna je situacija. In eden izmed izzivov je oziroma eden izmed problemov je, da je vračanje eh, beguncev včasih neučinkovito. Eh, redko kdaj nam povedo, da so številke o vračanju impresivne. V nekaterih državah je več vračanj kot vračanj eh, Eh, zakonitih migrantov, ki pridejo na ozemlje teh držav. Eh, kako eh, velik problem je za države ta ne, to neučinkovito vračanje, ker je pač v nekaterih državah več vračanja kot prihodov. Hvala. Ne bomo imeli časa, ker glasujemo ob 11.45. Torej, odgovore boste morali podati v pisni obliki. Vem, da je bilo eno vprašanje za komisijo, vendar žal ne bomo imeli dovolj časa. Vendar prosim, ali bi lahko dali uh, torej, odgovor v pisni obliki. Uh, hvala tudi objema poslancema za vprašanje. Bomo glasovali ob 11.45, to je čez eh, eno minut, ko nekatere glasovanja so občutljiva, tako da prosim zagotovite, da imate pri sebi elektronsko glasovanje. Tudi na domestni člani, prosim, če nimate na elektronskih kartic, pojdite po nje. Ali mi povejte, če jih nimate. Okay, thank you. Uh, Bomo začeli čez nekaj sekund. Dragi kolegi, ste vsi pripravljeni? Tomas, vem, da ste vi pripravljeni. Koordinatori so vsi pripravljeni, veliko ljudi še stoji, zato preverjam. Prosim, sedite, da bomo lahko začeli. Dragi kolegi, bomo začeli z glasovanjem. S točko 9. Vzpostaviti Evropske mreže uradnikov za zvezo za področje priseljevanja, prenovitev poročevalke gospa Kjenge. Se si li želite kaj povedati pred glasovanjem? Izvolite, na kratko. Izvolite. Hvala, Klot. Rada bi se zahvalila sekretarjatu in vsem sodelovcem za njihovo za njihovo sodelovanje, za njihov duh eh, pri tem eh, poročilu. Hvala lepa, Cecil. Sedaj pa gremo na glasovanje. Prosim, ime 39, glasujemo. Ste vsi glasovali? prosim, sedite, umirite se in, in sedite. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 40 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 1. Glasujemo konec glasovanja. Spet o kompromis 2 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis in predlog 3 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromisni predlog 1.2.5. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe ena, dva, šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tu je dodatek 128. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 1.4.7 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 150 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 6 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto, kompromis sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 160 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 8 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 163. Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 173 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 174 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 10 glasujemo. Konc glasovanja. Sprejeto. Kom kompromisni predlog 11. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 180 glasujemo. tu ima ELS en glas preveč. Nisem dejal, da ste vi, Livija. Sedaj imate en glas manj, dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 190. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 197. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Ali lahko to v bloku, v tem bloku glasujemo od 198 do 201. Ne, pravite, da ne. Ne. Ne. Prav. Potem pa 198 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 199 glasujemo.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 Konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 214. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodne izjave. Uh, predlog spremembe 41 da sem konec glasovanja zavrnjeno. 42 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 46 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromisni predlog 16 glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Prijava spremembe 51 glasujemo. Konec glasovanja zavrnil kompromisni predlog 17 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog 18 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni prav 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni prav 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 21. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 73 in 8 sta enaka. Glasujemo obeh. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 76. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 77. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 26. Se pravi, čujem, moramo še prej obravnati 78. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 81. Glasujemo. 81. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 29. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 90. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 31. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto kompromisni predlog 32, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 33, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 34. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 35. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 80 za, 11 proti, 5 vzdržanih. In sedaj glasujemo še o odločitvi, da uh, eh, v pogledalskem mandatu potrebujemo absolutno večino. Glasujemo. ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Niso še vsi glasovali. Konec glasovanja. 39 za, 13 proti, 2 vzdržana. Dobro. čestitke poročevalki. Vlej, gremo naprej. Vzpostavitev instrumenta za predpristopno pomoč IPA 3. Pripravljavka mnenje gospa Valero. Želite besedo? Ne, potem pa gremo kar na glasovanje. Kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 90. Glasujemo torej 90, predlog spremembe D. Oziroma se upravičujem, da, 90. Se upravičujem zaradi zmede. 90, od 90 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 91 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 92 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 93 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 94 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 95 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrne. 96 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 97 glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa v svežnju od 98 do 103. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Oziroma kompromis 2. Konec glasovanja. Sprejeto, sedaj pa predlog spremembe 13. Oziroma, ne, se pravičujem, gremo na 121, predlog spremembe 121. Konec glasovanja, zavrnjeno. 13, glasujemo. Konec glasovanja. Eta. Optimistični predlog 3. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 127. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa dva enaka, 128 in 129, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa vodne izjave. 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 17. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 18 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 33. Oziroma 23 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 27, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 28, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 29, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. Koliko predlogov sprememb pa je tu? Veliko. 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 31. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 33 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 36 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. Ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 42 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 2 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 46 glasujemo. Konec glasovanja. Torej, glasujemo. 47 glasujemo. Oziroma, 46 je bil sprejet. Ne vem, če vam, če vam je res mar, 47 glasujemo. Se upravičujem, bodili. Vem, da tebi ni vseeno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3. Predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. 51. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 52 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še malo, 53 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 54 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 55 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 56 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 57 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 59 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60 glasujemo. Konec glasovanja. Kakšne vice so to? Sprejeto. 61. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 62 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 63 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 64 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 65 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 67 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 68 glasujemo. Ona je glasovanja sprejeto. Predlog sem je pet, glasujemo. Ona je glasovanja sprejeto. Sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu, kot smo ga spremenili. Poimensko bomo glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto 38 glasov za, 4 proti 10 vzdržanih čestitke poročevalki. Gremo sedaj naprej. Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami. Poročevalka je gospa Grapini. Želite besedo, gospa Grapini? Ne, dobro, hvala potem pa gremo na predlog spremembe 2 in 6 v svežnju. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prej smo bili štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 11. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog smo 12 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto in sedaj še končno glasovanje. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 54 glasov za, nišče ni bil vzdržan, nišče ni bil proti. Čestitke poročevalki. Naslednja točka je, imamo svojeno glasovanje, spostavitev centraliziranega sistema za identifikacijo držav članic, ki imajo informacije o sodbah državljanih teh držav ali apatridov. To je dosje ECRIS. Upravičevalec je Daniel Dalton. Preden bomo glasovali, vam bom dal besedo. Izvolite. naj se zahvalim vsem kolegom, ki so si zelo prizadevali glede tega dosjeja. Ko, ko sem se tega dela lotil pred dvema letoma, se mi je zdel precej preprost. Vendar to sploh ni bilo tako. Zelo dobro smo sodelovali in vse skupine so morale sprejemati kompromise glede na svoje izhodišna stališča in upam, da, bom, da ga bomo danes sprejeli in sprejeli smo številne kompromise vsi in res hvala vsem za opravljeno delo. No, nimamo enostavnih dosjejev v odboru Libe, kot veste, zelo dobro. In veliko še bo takšnih. Hvala vsem uh, za vaše delo. Bomo kar glasovali o besedilu. Imamo samo enotno glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 34 za 11 proti 9 vzdržanih. Sedaj pa bomo glasovali o direktivi. Se pravičujem, poročevalcu bi moral napovedati oba dosija na začetku. Sedaj glasujemo o direktivi. Glasujemo. Se še enkrat pravičujem poročevalcu. Glasujemo o direktivi. konec glasovanja. Sprejeto 70 glasov za, 8 glasov proti in 9 glasov vzdržanih. Čestitke poročevalcu. S tem smo zaključili glasovanje. Hvala, nadaljujemo ob 4. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Ja, ja, ja.